tukaj po daljši odsotnosti in ob tej priložnosti se želim zahvaliti kolegom, ki so me nadomeščali na mestu predsednice odbora, zlasti Mišelu Treflerju, eh, gospe Kretu, gospodu Devi. Hvala lepa vsem. Torej, eh, začeli bomo s prejemom dnevnega reda prejeli smo dve prošnji za spremembo dnevnega reda in sicer poročevalec eh, Sadradil je predlagal, da bi o akti eh, glasovali 4. junija. Eh, tu ne bi smeli imeti nobenih težav s našim kolendarjem. Odbor INTA bo glasoval 20. junija in na prošnjo poročeval poslanca gospoda Ponge predlagam, da danes glasujemo o predlogu poročila o predlogu sklepa sveta o spremembah odločitve 2001 skozi 822 sveta o pridružitvi eh, čezmorskih območij Eh, evropski skupnosti. Torej, tu gre dejansko za eh, otok Saint-Barthélemy, eh, ki je prešel 1. januara 2012 iz statusa ultraperiferne regije v območje v čezmorsko območje. Torej, ali ima kdo kaj proti tem spremembam dnevnega reda, s tem je torej spred dnevni red. In sedaj bomo preverili zapisnik z 23. in 24. aprila. To ste prijeli v vašem dosjeju. Če imate kakšne pripombe v zvezi s tem zapisniku, morate to obves, o tem obvestiti sekretarja pred koncem našega sestanka in če ni pripomba, je zapisnik sprejet. Na to imamo potrditev sklepov in priporočil koordinatorjev z 2. Eh, aprila 2012. Eh, v svojem dosjeju imate ta priporočila in sklepe, ki so bili sprejeti na sestanku eh, koordinatorjev 24. aprila. In če imate kakšne pripombe glede rezultatov tega sestanka, prosim, da o tem obvestite sekretarjat pred koncem našega sestanka. Gospod Frank van Eck je zastavil vprašanje Evropski komisiji o financiranju volitev eh, v Kongu, torej v Demokratični republiki Kongo. Gospoda Franka Fanheka ni v dvorani, že drugič je odsoten, odkar je komisiji zastavil to vprašanje oziroma odboru zastavil to vprašanje. E, torej predlagam, da vprašanje zastavi v pisni obliki in mi bomo tudi e, odgovorili v pisni obliki. In e, odgovore bomo pač posredovali sekretarjatu, zato da ga lahko razdelijo vsem. Hvala lepa in sedaj bomo pa preučili spremembo direktive 2004/109 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papiri so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu in direktive komisije 2007/14. Naša poročevalka eh, za uh, oba. Obe mnenji je gospa Fiona Hall. Um, tu gre za direktivo o preglednosti in uh, direktivo o konsolidiranih financah in gre za poročila o določenih oblikah uh, podjetij. Uh, torej, predlagam, da torej, razpravljamo o točki 5 in 6 skupaj. Se pravi o letnih računovodskih izkazih, konsolideranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblikih podjetij bi zdaj sedaj tudi eh, razpravljali. Torej tu pozdravljam seveda tudi mnoge predstavnike nevladnih organizacij in besedo prepuščam gospe Fione Hall. Hvala lepa, gospa predsednica in tudi hvala za predlog, da peto in šesto točko obravnavamo hkrati. To je dejansko smiselno. E, nas zanima zlasti seveda poglavje 9 e, direktive o računovodskih izkazih e, in Juri je vodilni pristojni odbor za obvodnje dva dosjeja in seveda to zanima tudi druge odbore, med drugim tudi deve. Eh, tudi drugi eh, odbori so pospešili eh, svoje koledare, terminske načrte za to, da bi ob koncu junija lahko glasovali v juriju in eh, skrajni rok za predloge sprememb je pravzaprav jutri, če to pravilno razumem, opovdan. E, eh, torej, e, minerali in podobno so seveda zelo pomemben vir dohodka eh, za določene države in iz tega seveda lahko eh, pridobijo zelo veliko sredstev. Eh, žal pa mnoge države v razvoju ne razpolagajo primerno s takimi viri. Naprimer Nigerija je dosti bolj odvisna, kot bi morala biti glede na lasne vire in treda, treba bi bilo seveda pregledali pregledati, koliko sredstev prejemajo vlade od ekstraktivnih industrij. In eh, dejstvo je, da morajo biti države odgovorne za eh, naftne in eh, rudne vire, ki jih imajo v posameznih državah. V tem trenutku evropska zakonodaja ne zahteva, da bi podjetja poročala o plačilih vladam v državah, kjer delujejo, tudi kadar gre za ekstraktivno industrijo, kajti eh, prispevki iz ekstraktivnih industrij bi lahko pravzaprav predstavljali pomemben vir dohodka za te države. Od leta 2000 2007 eh, Evropski parlament zahteva, eh, da se razkrijejo informacije. Eh, leta 2011 je komisija predlagala, da se spremeni direktiva o preglednosti, zlasti pa tudi, tudi direktiva o računovodskih izkazih. dejstvo je, da morajo podjetja eh, javno objaviti Eh, koliko plačujejo eh, državam, eh, v katerih operirajo za svoje velike projekte na področju črpanja nafte, rudarstva in podobno. Na ta način bi dejansko imeli natančne informacije v revnih državah in bi zagotavljali preprečevanje korupcije. To je seveda tudi zelo pomembno, zato da bi pridobili jasen pregled nad financami podjetij biti. E, in s tem bi tudi dopolnili prostovoljne e, pobude glede preglednosti v ekstrativnih industrijah. De, naprimer, e, tudi v ZDA se zahteva pravzaprav, da se razkrijejo plačila in sedaj mi pričakujemo tudi do končne definicije iz ZDA. Torej, mi pripravljamo, eh, mi pozdravljamo seveda te predloge, menimo pa, da lahko naredimo več in lahko predlagamo tudi nekaj izboljšav. Naj eh, predložim na kratko svoje spremembe. Predlog spremembe štiri. Tu želimo seveda tudi vključiti dejavnosti prevoza in izvoza v definicijo ekstraktivne industrije. Se pravi, tu ne gre samo za odkrivanje in ekstrakcijo, temveč gre tudi za prevoz in eh, eh, eksport eksport, eh, izvoz, se pravi, to tudi vpliva na to področje. Predlog spremembe 5 tudi definira projekt. Komisija predlaga, Eh, eh, da je seveda vprašanje projekta zelo pomembno za poročanje in to je tudi povezano samo regijo eh, ekstrakcije, vendar mene skrbi, da definicija komisije omogoča podjetjem, da pravzaprav glede na to, kakšna je njihova struktura upravljaj, mnenja, pripravijo različne definicije in da bi potem eh, prišli v neko situacijo, ker bi bile stvari neprimerljive. Eh, tu imamo pač eh, razne vrste pravnih sporazumov, iz katerih izhajajo obveznosti plačevanja davkov za podjetje. In kadar Se pravi, eh, izhajamo iz tega, eh, kaj je podlaga za plačevanje davkov. In dejstvo je, da države po svetu eh, kupujejo pravice do črpanja za določeno območje, za določeno cono. Predlost tega pa je, da eh, naprimer, če v neki državi ne uporabljajo tega sistema, da lahko pravzaprav zagotavljamo plačila na drugi podlagi. E, tu gre torej za revne, eh, zveri bogate države. E, Eh, vendar to deluje tudi za države kot sta Kanada in Avstralija, kjer je na primer eh, podlaga za podeljevanje eh, koncesij posem drugačna. V predlogih sprememb 6 do 9 sem pokrila celo vrsto vprašanj, ki se nanašajo na uh, obseg uh, in eh, mi moramo pravzaprav razširiti eh, vse tako, da bi vključili eh, razne sektore in ne samo ekstraktivno industrijo. Videla sem, da imajo mnoge politične skupine mnenje, da je to dobra priložnost, da stvari še razširimo. Se pravi, mi imamo seveda glavni povdarek na ekstraktivnih industrijah, eh, vendar eh, po dogovoru s kolegi sem tu vključila širšo podlago. upam, da se s tem strinjate, gospa predsednica, kajti eh, v vašem poročilu iz leta 2011 o eh, davkih in razvoju ste pravzaprav govorili o tem, govorili ste o pomenu ekstraktivnih industrij in da je pomembno, da vsi sektori eh, prispevajo k dobremu upravljanju. Potem pa so potrebne seveda tudi dodatne finančne informacije o državah za to, da bi se izognili eh, davčnim utajam in podobno. Eh, ni dovolj, da se razkrijejo eh, plačila. Na ta način ne bomo mogli zagotoviti, da podjetja plačujejo davke, eh, ki so jih dolžni. Eh, torej, eh, dejstvo je, da države izgubljajo bistveno več davkov, kot prejemajo pomoči. Se pravi, mi potrebujemo tu dobre finančne informacije za posamezne države, se pravi, potrebujemo jasne informacije o dobičkih, o zaposlenih, eh, o plačilih eh, zaposlenih. Eh, mi ne smemo puščati tu nobenih vrzeli. Ta projektni pristop je bistvenega pomena in Eh, podjetja v tem sektorju morajo poročati na podlagi projektov in to izhaja jasno iz predloga spremembe devet. Eh, torej, Mi potrebujemo seveda tudi eh, letne računovodske izkaze teh podjetij in eh, ti izkazi morajo biti seveda na voljo tudi preglednikom. Eh, nekaj stvari pa bi rada še izpostavila. Predlog 17 govori o pragu nad katerim morajo podjetja razkriti svoja plačila. V različnih odborih v parlamentu so veliko razpravljali o tem. Predlagam, da eh, naj se poroča o plačilih nad 15 tisoč evrov. To je eh, relativno nizek prak v primerjavi s tem, kar predlagajo drugi. Vendar tisti, ki poznajo države v razvoju, vedo, da je 15 tisoč evrov tam zelo veliko. Če govorimo o neki lokalni skupnosti v Afriki, se eh, s tem zneskom lahko povzroči zelo veliko korupcije, če se pač eh, taka plačila ne razkrijejo. Torej, seveda se moramo še poročati, eh, pogajati z drugimi eh, odbori, ki imajo glede tega drugačno mnenje. Potem pa izjeme. Razočarana sem, da komisija predlaga, da naj bi eh, pravzaprav izključili iz eh, te obveznosti podjetja, ki delujejo v eh, državah, kjer imajo ustrezno kazensko zakonodajo. Ej, to je pravzaprav e, nespremljivo. Takih eh, držav s tako zakonodajo nimamo in s tem pravzaprav e, dajemo kar e, spodbudo, da se pripravlja zakonodaja, ki bo omogočila preprečevanje poročanja. Eh, torej, v veliko pomoč so mi bili sestanki, ki smo jih že imeli in upam, da bomo še naprej delali na ta način in da bomo tu uh, zbrali pomembna mnenja. Hvala lepa. Besedo ima Izabel Devin. Thank you, Chair, and, uh... Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi Fioni Hall za to odlično poročilo. Judith Sargentini je poročevalka v senci za zelene, vendar danes eh, govori na konferenci v Istanbulu in me je prosila naj jo nadomeščam. Čestitamo gospe Hall k odličnemu poročilu, ki ga v celoti podpiramo. Strinjamo se, da je poročanje po posameznih eh, projektih dober, učinkovit pristop. Na ta način lahko tudi ugotavljamo, koliko eh, blaginje, ki nastaja. Torej, poročilo zahteva pojasnitev glede definicij projektov, želimo se izogniti vrzelim, e, torej pozdravljamo tudi e, e, možnost eh, oziroma predlog, da se preprečijo izjeme, kaj te, eh, te izjeme niso utemeljene. Eh, potem pa prak in minimalni znesek, nad katerim se poroča, mora biti že zapisan v direktivi in ne v delektiranih aktih in strinjamo se s tem, da mora biti ta prak zelo eh, nizek. Mi moramo gledati z vidika lokalnih vlad in moramo razmisliti, kaj je za njih veliko denarja. Eh, Zeleni pozdravljajo tudi dejstvo, da se je gospa Hall oprla na inicijativno poročilo naše eh, predsednice, gospe Žoli iz leta 2011. Eh, potem pa je treba dejansko upoštevati dobičke pred obdavčitvijo, po obdavčitvi. Na ta način se bomo uh, lotili vprašanja um, davčnih utaj. Torej, to vprašanje je zelo pomembno za zelene. Večkrat sem pozvala za k večji preglednosti v ribištvu. Ribištvo je zelo pomembno za prebivalstvo določenih držav, vendar pa države eh, dosti krat eh, prodajajo pravice do ribolova v svojih vodah tistim, ki dajo največ denarja in ribe so seveda teoretično obnovljiv vir, in, eh, vir, eh, če pa prihaja do prelova, je situacija podobna kot na področju ekstraktivnih eh, sektorjev, kajti tu pravzaprav tudi eh, lahko prihaja do pretiranega črpanja. Torej, če sem pravilno razumela, predlaga poročevalka projektni pristop pri ekstraktivnih eh, industrijah in ribolovne licence, dovoljenja eh, so pač vrste licenc in morda bi pa eh, primerjali stvari in kolikor vidim, je tudi vključeno vprašanje izkoriščanja eh, gozdov in eh, mene zanima, ali bi lahko pravzaprav tu nekako tudi vključili vprašanje ribištva. Eh, torej, mi lahko torej podpiramo linijo poročevalke, dali bomo nekaj predlogov sprememb, s katerimi želimo določene točke še okrepiti in pojasniti. In To je zelo pomemben korak za preprečevanje korupcije in eh, davčnih utaj. Eh, ekstraktivna industrija eh, v Afriki pravzaprav predstavlja zelo velik odstotek. Tu, je, tu so Eh, davki bistveno eh, višji, izgubljeni davki bistveno iz, eh, višji od prejete pomoči, zaradi tega moramo urediti to področje. Hvala lepa, tudi jaz bi rada prevzela besedo. Hvala lepa naši poročevalki Fioni Hall za odlično upravljanje eh, dela. Eh, torej, strinjamo se na razširitev z razširitvijo področja uporabe. Dobro je, da imamo tudi ustrezen prak, tu imamo tudi usklajenost z drugimi eh, dokumenti. Imam pa vprašanje. Tu govorim jo samo o plačilih vlada. Ali ne menite, da je to preveč restriktivno? Kajti konec koncev obstajajo tudi lokalne oblasti lokalni organi, obstajajo nacionalne družbe, ki lahko tudi prejemajo plačila, naprimer v Gabonu, v Nigeriji. Obstajajo torej državna podjetja, ki razpolagajo s pravicami in ki lahko tudi prejemajo neposredno plačila. Ali ne bi morda morali razširiti eh, področje ali ne bi morali pač prijavljati plačila vladam, lokalnim oblastem, eh, državnim podjetjem in podobno, zato da dejansko pokrijemo vse, kajti tu se lahko izognemo eh, tu, tej preglednosti. Eh, in sedaj dajem besedo gospodu Devi. Hvala lepa, eh, eh, gospa predsednica, dobrodošli nazaj. Medtem, ko vas ni bilo, sem tudi jaz pravzaprav tu imel veliko dela in vsekakor sem vesel, da ste tukaj čestitke Fioni Holk odličnemu poročilu, torej za dela je v srčiko posamez, v srč posameznih problemov in tudi predlogi spremem so zelo relevantni. Samo eno zamisel. Ko podjetja investirajo v državah v razvoju, eh, delajo ponavadi tudi stranske investicije. Eh, Naprimer, dobijo eh, dovoljenje za vrtanje, vlada od njih pa zahteva določene projekte. Naprimer, da pomagajo pri gradnje šol, bolnišnic in podobno. E, tu pomeni, da nekoliko e, barantajo. S tem pa seveda tudi e, lahko prihaja do korupcije. Šole morda ne bodo gradili tako, kot je načrtovano in del denarja gre v žepe ministra. Torej, kako Eh, naj vključimo pač eh, tudi koncept teh stranskih investicij. Kako naj to pravzaprav tudi v, vključimo v eh, to pobudo o preglednosti? Gospod Ricardo Cortez Astria, prosim. Torej, dobrodošla, predsednica. Najprej želim v imenu socialistov eh, izreči zahvalo gospe Hall za odlično mnenje, ki ga je pripravila parlament. Je pač moral opraviti to nalogo in za razpravo v odboru smo svojo nalogo tudi opravili. Torej, naša skupina meni, da morajo dajati podjetja informacije o plačilih za projekte. Poznate tudi naše predloge spremembe in zelo pomembno je, da se ta plačila objavljajo. Se pravi, plačila namenjena javnim upravam. In zelo pomembno je tudi vprašanje, kako se tu dajejo informacije o tokovih plačil za to, da bo civilna družba dejansko dobila pregled na tem, kar se dogaja v revnih državah. In zaradi tega smo tudi mnenja, da v smislu preglednosti moramo poskrbeti za boljše upravljanje, za boljše delovanje vlad in menimo, da to mnenje, to poročilo zapira neko vrzel, ki smo jo imeli v razvojni politiki. Besedo ima sedaj komisija. Eh, gospa Kalina Simenov. Ja, hello, madam chair. Madam dober dan, gospa eh, po, predsednica prihaja iz eh, enote za eh, direktivo o računovodskih izkazih. Mi pokrivamo tudi področje poročanja po posameznih državah. Hvala lepa tudi za mnenje in tudi to, kar ste povedali o predlogu komisije. Eh, torej naj izpostavim nekaj stvari, ki se mi zdijo zelo pomembne. Eh, torej, mi smo se hoteli tu eh, osredotočiti na sektorje, ki niso obnovljivi. Nekdo je tudi dejal, da bi lahko tu vključili še druge vire, vendar v tem trenutku se ne moremo še osredotočiti na nje. Mi smo se sedaj osredotočili na ti dve področji zaradi tega, ker pač eh, to pokrivajo tudi ZDA, se pravi gozdarstvo in ekstraktivne industrije. Ta predlog komisije je seveda eh, poskušal najti dobro ravnovesje, želimo spodbujati dobro upravljanje, vladanje. Eh, in hkrati pa ne želimo povzročati težav evropskim podjetjem na svetovni ravni. Potem pa še nekaj detajlov. E, torej menimo, da to, kar zahtevamo, da zadošča za to, da pridobimo potrebne informacije. Svet je imel bolj konservativen pristop in mi smo seveda morali poiskati kompromis in videti, kaj je v tem trenutku izvedljivo, s tem, da smo se osredotočili na ta dva sektorja, se pravi ekstraktivno industrijo in gozdarstvo, poskušamo tudi preprečiti neko začetno pretiravanje, uh, bilo je veliko tudi odpora, eh, ko smo predlagali širitev področja uporabe, potem davčne utaje. Komisija dvomi, da je to morda najboljši instrument, v katerem se lahko lotimo tega problema. Tu gre za vprašanje računovodstva. Seveda obstajajo različne vrste davčnih utaj in vsega tega ne moremo razrešiti v tem besedilu. Potem pa Eh, potem raven vladanja in podobno. Seveda eh, govorimo o ravni eh, vlad, vendar to vključuje seveda po našem mnenju tudi lokalne oblasti, nacionalne družbe in podobno, ki sprejemajo plačila, ker je to relevantno za lokalne skupnosti. Torej, ta projektni pristop je zelo pomemben za komisijo. V svetu so nekateri bili proti, vendar mi ustrajamo na tem delu, kajti to je pravzaprav srčika tega predloga in na ta način eh, bomo lahko zagotovili večjo preglednost. Merci, la... Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Hol za zaključek. Um... Hvala lepa za vse pripombe. Naj spregovorimo nekaj teh pripomb. Kar se ribolova tiče, razumem, zakaj bi to bilo zaželeno z vidika tega, da bi vedeli, poznali plačila različnih, ki so jih prejeli različne vlade. Moj prvi odziv pa je, da bi to lahko bilo težavno, kar se tiče obsega te direktive, ker govorimo o večjih podjetjih, ki kotirajo na borzah ali pa ne kotirajo na borzi. In ne vem, ali bi ribolovne licence lahko tudi bile podeljene podjetjem, ki bi spadale pod to kategorijo. Seveda pa se o tem lahko pogovorimo, če bi mi lahko prelagali pot naprej. Kar se tiče plačil lokalnim vladam in to je vprašanje gospoda Deve in to je omenila tudi komisija, se strinjam. Vendar pa vlada je opredeljena v 36. členu opredelitev, da je vlada vsak eh, nacionalni, lokalni, regionalni organ trete države ali države članice, ki vključuje tudi agencijo, ki nadzoruje to, ta plačila. Torej, mislim, da tukaj smo zajeli potrebno podlago, Prav tako pa zagotavljamo, da bodo tudi lokalne organizacije in vlade vključene v to opredelitev. Še ena točka. Vračila v naravi. Da, res je. Projekt, ki je stranski, naprimer, ker je to vsega, določen projekt, ki pomaga lokalnim vladam, lahko tudi vodi do korupcije, če ga kdo, seveda, če si kdo denar, če kdo denar vzame zase. Vendar pa potem imamo tudi še naprej zapisano, da so velika podjetja, ki so dejavna v ekstraktivni industriji ali pa ki se ukvarjajo s podiranjem gozdov, da morajo tudi specificirati, tipe in vsote plačil, pa tudi plačila v naravi za take projekte v določenem finančnem letu. In tukaj imamo torej to vključitev plačilo v naravi in mislim, da to zajema vse ostale dobrine in plačila, ki se lahko pojavijo in ki so lahko pomembna v teh primerjih. In končno, kar se tiče poskusa uravnovesiti preglednosti in tega, da ne bodo podjetja v slabšem položaju. Mislim, da moramo vedeti, da najboljša podjetja v Evropski uniji to že počnejo, poročajo v veliki meri. In ni dokazov, da bi tista podjetja, ki so že pregledna, izgubljala, kar se konkurenčnosti tiče. Statoil, na primer, še vedno dobiva koncesijo v Angoli, čeprav že sedaj prostovoljno poročajo in sledijo preglednosti to, tako da mislim, da je naša dožnost, da zagotovimo kar se da visoko raven preglednosti. Hvala lepa. Adam. Hvala lepa, gospa Hol, za eh, to delo in za te komentarje. Prav gotovo veste, da želi dansko predsedstvo glasovati še pred koncem eh, svojega predsedovanja in zaradi tega bomo glasovali o tem mnenju 4. junija in to je tudi razlog, zakaj je skrajni rok za predloge sprememb jutri opovdan. Sedaj govorimo o sedmi točki, vzpostavitev Evropskega sosedskega instrumenta, imamo štiri eh, pomembna mnenja iz AFETA o eh, teh eh, evropskih sosedskih instrumentih, In eh, tu imamo pravzaprav različne uh, predloge in sicer tudi o instrumentu za financiranje zunanjega delovanja, evropskega uh, instrumenta za sosedstvo, instrument stabilnosti, instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami in konec in finančni instrument za uh, spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu. In sedaj bomo začeli pravzaprav z evropskim sosedskim instrumentom in mnenjem gospoda Deve. Prosim, beseda je vaša. Madam Chairman, Hvala lepa, predsednica. V osnutku mnenja, glede tega pomembnega instrumenta, predlagam AFET-u pet predlogov sprememb, samo pet predlogov sprememb. Gre predvsem za osredotočenje na to, da bi izboljšali formulacijo, povezavo med rehabilitacijo, pomočjo in razvojem. Prav tako je ključnega pomena za naš odpor zmanjševanje revščine to je v skladu s pravno podlago, ki jo je izbrala Evropska komisija sama. Seveda pa ne smemo pozabiti ustvarjanja bogatstva in to moramo tudi vključiti v cilj zmanjševanja revščine. Absurdno se mi zdi, da govorimo o zmanjševanju revščine, ne da bi omenili ustvarjanje bogatstva. V luči ne formalnih sestankov, ki jih organizira sekretarijat, je po mojem mnenju tak minimalističen postopek, ko imamo samo omejeno število predlogov sprememb, posredočamo pa se na glavne skrbi našega odbora, tudi najbolj realističen pristop, če želimo, da bo AFET naše želje tudi zajel. Sedaj pa naj na kratko predstavim vsebino svojih predlogov sprememb predlog svembe 1. Gre za predlog svembe glede 1. Gre za to, da bi naj omenili tudi zmanjševanje revščine. To je v skladu s pravno podlago Evropske komisije. Predloge svembe 2, 3 in 4 glede 2. in 7. člena. Ti predlogi sprememb želijo okrepiti in izboljšati povezavo med eh, ciljem zmanjševanja revščine in razvojem je tudi za prehod med, eh, od pomoči po katastrofah, ki je nujna, po krizah, do dolgoročne pomoči za razvoj. In tukaj gre tudi za ustvarjanje bogatstva pri zmanjševanju revščine. Predlog spremembe 5, glede člena 20, ta je tehnična narava, vendar pa pomemben. Komisija je tudi zadnjič že želela, da ne bi imeli roka izteka veljavnosti tega. Mislim, da bi to morali imeti. 31. decembra 2020 bi moral to biti. Seveda želim eh, slišati tudi pripombe kolegov, komisija in EAS. Kot veste, kritiziramo pristop več za več in delegirane akte glede sredstev in pragov, da bi naj to vodilo do težav. Sedaj smo pa sredi tega instrumenta, govorimo pa tudi o večjih pomislekih glede delegiranih aktov. Torej zelo bi bil hvaležen, če bi te zadeve tudi vi pokomentirali. Monsieur Norbert Neusser, vous avez la parole. Neuser. Vielen Dank, Frau Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo sem vesel, da vas lahko spet pozdravim v našem odboru kar se mnenja gospoda Devetiča v imenu svoje politične skupine, ga lahko v celoti podprem. Zelo veliko tehničnih pojmov imamo in tako bo naša pomoč bolj učinkovita in jo bo mogoče prej poslati. Mislim, da je to ključnega pomena še prav posebno glede na to, da imamo v južnem sosedstvu zelo veliko sprememb, če se gledamo arabsko pomlad. Ljudje so nestrpni in čakajo na konkretne ukrepe strani Evropske unije. Mislim, da je ta instrument nekaj, kar nam daje možnost, da tukaj se ustrezno odzovemo. Načelo več za več je nekaj, kar lahko pozdravimo. Torej, če se država dobro razvija, potem dobi tudi hitreje in več podpore. Seveda pa mora to pomeniti tudi manj za manj, če je razvoj počasen. O tem vprašanju se moramo še pogovoriti. Kajti, če potem ne bi prevzeli odgovornosti za to drugo plat, to tudi ne bo pomagalo prizadeti. Naj omenim še nekaj. Dobro je, da vključimo južno sosedstvo v strategijo, je v Afrika. In pomembno je, da imamo tudi glavne cilje, kot je boj proti podnebnim spremembam in da se držimo tudi več stranskih mednarodnih okoljskih sporozumov. Mislimo, da je to možno za nas, da najdemo še nadaljne partnere pri boju proti podnebnim spremembam. Pomembno je tudi, da se v primerih nesreč bolje usklajujemo, kar se tiče pomoči, nadaljnega razvoja in prenove. Mislimo, da je dolgoročna pomoč nekaj, kar moramo bolj izpostaviti. Civilna družba je omenjena. Prejšnji teden sem bil pri strukturiranem dialogu. Slišal sem kar precej kritike strani lokalnih organov oblasti ki so imeli občutek, da je civilna družba preferirana. Mislim, da je oboje pomembno. Potrebno je zagotoviti obnovo, pa tudi podporo civilni družbi. Lokalne oblasti pa moramo seveda tudi podpreti in to lahko dosežemo najbolje prek decentralizacije, z demokratizacijo. In tako bo pomoč tudi bolj učinkovita. Po našem mnenju je pomembno tudi, da kot odbor za razvoj ne želimo sredstev za razvojno pomoč v ta instrument. In mislim, da so predlogi spremenj gospoda Deve tako realistični, da bodo dobili podporo tudi v odboru AFET. Kar se tiče drugega člena, bi rače nekaj omenil. Tukaj gre za trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Naprimer, gre tudi za uporabo vode in morskih virov. To bi morali tudi omeniti. Hvala lepa, gospod Deva. Sicer pa v polni meri podpiramo vaše poročilo. Hvala lepa, gospod Görens. Euh, Hvala lepa, naj začnem z trivialno zadevo. Zdi se, da je to trivialnega pomena, ko pravimo, da je gospod Evo pripravil odlično poročilo. Mislim, da je nesposoben pripraviti slabo poročilo. Drugič, glede na to, kar je dejal gospod Neuser, glede DCI, dejal je, da ne smemo mešati različnih skladov, različnih sredstev. To je točno to, o čemer govorimo. Torej, prerasporejamo sredstva skušamo torej zagotoviti sredstva iz drugih finančnih instrumentov. Nisem kar tako proti temu, ker je sredstvo potrebno najti, vendar pa zaradi preglednosti in jasnosti bi rad vedel, kolikšen delež bo šel v razvojni politiki v tem instrumentu, o katerem govorimo bi nam komisija lahko podala odstotek, ki bo na razpolago razvoju znotraj tega sosedskega instrumenta, samo zato, da bi bilo vse skupaj bolj jasno in da bi potem tudi sam lahko to zapisal svoje poročilo, ki je pripravljeno. Zahvaljujem se gospodu Devi. Hvala lepa. Tante, pa mislim. Eh, torej besedo ima komisija, ki jo predstavlja gospod Andros Jakobs. Prosim, hvala. Uh, hvala lepa. Predsednica Andrew Jacobs, Evropska komisija. Najprej se želim zahvaliti pripravljalcu mnenja za pripravo mnenja in tudi članom odbora za pripombe. Najprej, kar se tiče revščine zniževanja, zmanjševanja. Rad bi povdaril, da Evropska unija igra vodilno vlogo pri izkoreninjenju revščine, globalno gledano. Zato imamo tudi dva finančna instrumenta, ki se osredotočata na zmanjševanje revščine. Gre za DCI in za Evropski razvojni sklad. Kot veste, pri obeh instrumentih pogajanja trajajo in dosekamo napredek tudi s svetom in parlamentom, kar se tiče novega sosedskega instrumenta EU, pa je zmanjševanje revščine tudi pomemben cilj med drugimi. In zato to tudi omenjamo v drugem členu 2D zmanjševanje revščine med specifičnimi cilji. Vendar pa ne gre za edini cilj, ker so sosedske države zelo specifične in imajo specifične potrebe, je potrebno si to ogledati tudi širše. To gre prek zmanjševanja revščine. In potem 21. člen, to ste omenili, pogodbe EU, opredeljuje splošne cilje zunanih odnosov Evropske unije. Gre za spodbujanje družbenemu, trajnostnemu razvoju in za zmanjševanje revščine. Kar se tiče sosedskega instrumenta, pa je prvi člen podoben osmemu členu pogodbe. Gre za poseben odnos, ki ga naj izgradimo z našimi sosedi. In ta osmi člen je podlaga za evropsko sosedsko politiko in tudi za razvojno pomoč, kot jo predlagamo. Kar se tiče vaših predlogov sprememb glede drugega člena, se nam zdi, da so vaše dodatki že v besedilu implicirani. Pri oblikovanju besedila in pri razpravah, ki smo jih imeli do sedaj v svetu, smo se skušali izogniti pristopu, ko bi skušali pri ustvarjanju bogatstva oziroma v besedilu dodajati preveč ciljev. Seveda je ustvarjanje bogatstva zelo pomembno, vendar pa želeli smo se izogniti preveč ciljem, ki se nam zdijo strezni. Ker seveda sicer nikoli ne bomo zaključili seznama. Kar se sedmega člena tiče, pa se nam zdi, da bi morda morali omeniti tudi podporo po krizah in da bi morali torej pomagati pri tem, da bi države bile bolj odporne naprimer imamo tudi pomoč po krizi v Libiji v tem trenutku in mislimo, da bi morali potem imeti tudi formulacijo glede trajnostnih dejavnosti. Kajti veliko krat podpora po krizi, najposredno po krizi, ne vodi do trajnostne pomoči. Tudi v Libiji je tako sedaj nudimo pomoč po krizi, ne vemo pa, ali bomo imeli tudi trajnostno pomoč. In potem končnega datuma. To je horizontalno vprašanje, ki se nanaša na vse osnutke uredb. To si moramo ogledati tudi v povezavi z drugimi instrumenti. skrbi nas eh, vpliv tega datuma. Če še ne bomo imeli nove uredbe, torej bi potem morali videti, kaj se bo zgodilo s projekti, ki tečejo, če bi dejansko imeli končni datum in če se vsi projekti še ne bi končali. In potem še vprašanje kako se odzvati resnično na razvojne potrebe. To si v tem trenutku skušamo gledati in na to bom odgovoril kasneje. Hvala lepa. Gospod Deva ima ponovno besedo za svoj zaključek. Hvala lepa. Slišali smo zelo zanimivo in pomembno pripombo glede več za več in manj za manj. Več za več je dobra spodbuda, za razvojno politiko, manj za manj pa pravzaprav ne deluje. Kaj ti potrebno je imeti določeno zgornjo omejitev ali pa spodnjo omejitev, ker po določeno mojo ne moramo iti, ker če ne bodo ljudje nič dobili v določeni državi, bodo seveda umrli od lakote. To je moralna dilema. Torej, določene države morda ne sprejemajo naših pravil demokracije, človekovih pravic, pravne države, dobrega upravljanja in tako dalje. Vendar pa vseeno ne moremo imeti, uporabiti načela več za več in manj za manj. Kajti, če bi uporabili načelo manj za manj, bomo prizadeli ravno najbolj ranljive skupine prebivalstva v tej državi. Torej, je neka omejitev za ta manj za manj, tudi za več za več. Ker je to pač spodbuda. moram reči, da se moram zahvaliti sekretarjatu odbora pri pripravi tega mnenja. Bili so izredno dobri pri svoji pomoči in potrebno se jim resnično zahvaliti. Smešno se mi zdi, če smem tako reči, da komisija pravi, da nima manevrskega prostora, da uporabi besedice zmanjševanje revščine in mm, spodbujanje ustvarjanja bogatstva. 60 milijard evrov imamo letno, s katerimi razpolagamo in to namenjamo približno milijardi prebivalcev. Ni potrebno imeti doktorata iz matematike, da izračunamo, da bo vsak dobil 60 evrov na leto. Torej, mi bo kdo torej povedal? Ali bomo s temi 16 centi na dan, ki jih bomo dali revnim, izkoreninili revščino? Seveda nam to ne bo uspelo. Torej, spregovorimo o ustvarjanju bogatstva. Teh 16 centov ne bo pomagalo prav nič. Potrebno je torej darovati trajnostno, potrebno je ustvariti strukture, ko bodo potem lahko zaslužili 1,6 ali 2 evra na dan. In bo potem resnično prišlo do zmaševanja revščine. Torej, ne smemo enačiti naših donacij z izkorinjanjem revščine. Ne, tako lahko ustvarjamo bogatstvo, ko bodo ljudje potem z, z, sami z, zaslužili več temi 16 centi na dan pa res ne bodo postali bolj bogati. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da je rok za predloge spremembe sreda 30. maj opovdan in o tem mnenju bomo glasovali na sestanku 19. junija. AFED pa bo uh, glasoval o poročilu 9. julija. Sedaj pa eh, prehajamo na u. Uh, spostavitev eh, partnerskega instrumenta za sodelovanje s tretjimi državami. Naš poročevalec je gospod Guerrero Salom in takoj vam bom dala beseda, zato da predstavite svoje mnenje. Prosim. <coughs> Eh, Hvala lepa. Dobrodošli spet v našem odboru. Lepo je, da ste se vrnili po vaši zanimivi fazi političnega življenja. Medtem, ko ste se borili za svoje ideale v francoski predsedniški kampanji, pa se je nadomestila gospa Strifler, ki je bila zelo dobra kot predsedujoča tem odboru, torej čestitam obema. mnenje, ki sem ga pripravil. Najprej priznava, da če si ogledamo, kako bi naj ta novi instrument deloval in kako se imenuje potem, ne gre samo za terminološko spremembo, temveč tudi za kakovostno spremembo. Zadnji instrument se je imenoval instrument za sodelovanje z industrializiranimi državami in ostalimi državami z visokim BDP-jem. In ta instrument se izteka 2013. leta. Nov instrument pa se bo imenoval partnerski instrument za sodelovanje. To pomeni, da se bomo sedaj bolj osredotočili na na globalne odnose, na trgovske odnose in na politične odnose. To torej velja za novi instrument. Razlog za to pa je, da je sedaj minilo sedem let, odkar je začel veljati zadnji instrument. V bistvu pa se je v tem času globalno gledano zelo veliko stvari spremenilo najpomembnejše je bilo, da so sedaj se pojavila novo gospodarstvo v sponu. Indija, Kitajska, Brazilija, ostale države in te ne igrajo samo pomembne vloge v trgovinskih odnosih, temveč tudi politično gledano in strateško gledano po vsem svetu. Torej gre za globalne akterje, s katerimi mora Evropska unija sodelovati. Ne samo na področju trgovine in tudi ne samo na področju razvojne politike. Posledice gospodarske krize so v teh, vseh teh letih vodile do tega, da se je tudi v Evropski uniji gospodarski položaj poslabšal. Vse to je seveda oslabilo našo politiko sodelovanja. Tudi globalni izzivi so se v tem času precej spremenili. Podnebne spremembe niso več tako visoko na dnevnem redu. Intenziteta našega boja proti podnebnim spremembam je nekoliko pojenjena, kajti nekatere države so to pravičile tako, da so na področju podnebnih sprememb zmanjšale svoje dejavnosti. Vedno bolj se pojavlja vprašanje krize živili in prehranjevanja celotnega svetovnega prebivalstva. Glede na to, komisija predlaga, da naj se specifično osredotočimo na trgovino. Torej, osredotočamo se na zonanje politično dimenzijo trgovine s tem partnerskim instrumentom želi komisija podpreti strategijo EU 2020 in sicer tudi na ravni regionalnega in medregionalnega sodelovanja. Izboljšali bi naj možnosti za investicije, za podjetja. Gospod eh, Deva bo še prav posebno vesel glede tega, torej da bomo izboljšali možnosti za trgovino in za podjetja. Poleg tega pa bi naj Evropska unija bila tudi bolj vidna globalno gledano. Ti predlogi Evropske komisije so razumni. In tudi AFET, pristojni odbor, je to vedno podpiral, pa tudi odbor INTA je to vedno podpiral. Tako gre za vsebino. Mi pa moramo sedaj premisliti o razvojnih vidikih pri tem instrumentu. Kot sem že dejal, bi rad okrepil razvojno-politično perspektivo kot dopolnitev širše perspektive, ki zadeva ekonomsko sodelovanje in razvojno politiko. V svojem mnenju bi rad poskrbel za to, da bi bolj upoštevali razlike med različnimi državami. Brazilija, Kitajska, Indija so izšle iz revščine. Milijoni prebivalcev teh držav so sedaj prešli prake revščine, vendar pa še vedno je zelo veliko ljudi v teh državah, ki so revni. Po teh državah obstajajo velike razlike, obstajajo velike razlike po regijah, velike razlike med spoloma, velike razlike po izobrazbi. In zato je sedaj pri obravnavanju razvojno-politične perspektive v našem odboru pomembno, da zagotovimo še več pomoči, kajti res je, da se je prihodek na prebivalca, poprečen prihodek na prebivalca povečal, vendar pa je zelo veliko je potrebno še postoriti. Govorimo tudi o trgovinskih odnosih. In tukaj moramo biti dosledni in moramo upoštevati tudi temeljne načela Evropske unije. V našem odboru bomo to še naprej branili in promovirali. Poleg tega mora se skupaj voditi tudi do razvojno političnega sodelovanja in mora postati to glavni instrument razvojne politike. Poleg tega moramo še naprej spremljati delovanje že sprejetih ukrepov in Evropski parlament, mora biti redno obveščen in eh, mora imeti možnost tudi dati svoje mnenje glede izvajanja naših politik. Seveda podpiramo tudi udeležbo zasebnega gospodarstva v razvojni politiki, pri tem pa moramo seveda upoštevati okoljevarstvo, pravice delavcev in temeljne načela, ki jih eh, vedno zastopamo tukaj v našem odboru. In na koncu bi rad povdaril še, da smo tudi na tem področju, kot že na toliko drugih, izpostavili, da države članice dopolnjujejo raven EU. Potrebno je zagotoviti, da Delujemo na ravni Evropske unije, tako je politika bolj celovita, kot pa, da vsaka država članica to počne zase. Zato bi rad kolegice in kolege v odboru AFET prosil, da podprejo to dodano vrednost, kajti ta dodana vrednost eh, postane očitna takrat, ko resnično ocenimo, kateri ukrepi so na ravni uspešni. Zato bi s tem mnenjem rad spodbudil dejstvo, da še naprej poskušamo ocenjevati uspeh naših sklepov in politik. Svet se je spremenil, ta instrument je nekoliko drugačen od prejšnjega. Osredotočamo se predvsem na trgovino in na globalne zunanje odnose. Mislim, da se mora naš odbor še pa posebno osredotočiti na naša načela in moramo jasno izreči še nekatere naše želje tudi v obliki predlogov sprememb. Hvala lepa. Cool, Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, malo časa imam, ker bi moral biti že v Luksemburgu ob 18.30 in zaradi tega tudi ne bom mogel čakati na odgovor komisije na vprašanje, ki ga bom zastavil. Eh, naj začnem z zadnjo eh, pripombo gospoda Gerera. Eh, pravi, da je treba stalno ocenjevati Eh, dejavnosti, ki se financirajo s tem instrumentom za financiranje. Eh, dobro, ta razprava, eh, ki jo sedaj vodimo, je tesno povezana za diferencijacijo iz bodoče agende, kakšen bo modus operandi in za izplačila tudi v okviru tega novega instrumenta eh, za partnerstvo, za sodelovanje s tretjimi državami. In to je povezano tudi z bodočo agendo za razvoj. In če sem pravilno informiran, eh, bo komisija ustavila sodelovanje eh, z določenimi državami. E, torej sedaj imamo pač e, ta nov partnerski instrument in na ta način bo komisija vseeno lahko opravila določena izplačila. In ta izplačila, ali bodo pač ta šla v smeri razvojne pomoči, kajti v tem primeru bi to bilo v nasprotju z načelom diferencijacije. In drugič, e, mi bomo opravili tudi spremne raz, raz, eh, ukrepe eh, za države, ki so prejemale eh, DCI v sedanji fazi financiranja in te države potem, se pravi te države na pragu razvoja, potem v prihodnosti ne bodo več dobivale razvojne pomoči, bodo pa lahko vključene v sodelovanje Eh, kjer bo, bomo eh, imeli pač eh, razvojno državo, državo na pragu razvoja in tudi pač državo oziroma Evropsko unijo, ki bo pač tudi ponujala sredstva. Torej, kako bo komisija financirala tako sodelovanje v trikotniku? Ali bo to šlo preko DCI, kjer bi tudi prehodne države z Eh, v mestnim srednje velikim dohodkom, prihodkom eh, bile izključene iz razvojne pomoči in kdo bo prevzel vodstvo takih eh, operacij? To je že moje drugo vprašanje in potem pa še naprej v prihodnje. Torej, to vprašanje sem že nekoč zastavil komisiji, nisem pa prejel jasnega odgovora na vprašanje. Torej, ali bo v prihodnje komisija omejevala donacije, eh, ki jih prejemajo pač države s srednjim eh, prihodkom in ali bodo dejansko eh, te države prejemale samo tehnično pomoč. Hvala lepa. Sedaj je gospod Tera. Deva. Najlepša hvala, gospod predsednica. Resnično spoštujem kolega in njegovo mnenje. Previdno sem poslušal, kar je povedal. Njegove besede imajo težo. Ampak tu imamo poročilo o partnerstvu s tretjimi državami, kjer se skriva zelo zapleten sistem povezav z drugimi državami. Ne vem, če smo lahko mi kot odmor ali pa komisija kot komisija to pregledali. Svet je v prejšnjem stoletju padal v revščino. Bogatejše države pa so se še bolj obogatile. Raz... Nihče ne analizira, kako so države v razvoju v zadnjih 20 letih obrnile svoj padec in postale bogatejše. Prejšnji mesec je Brazilija prehitela Združeno kraljestvo kot peto največje gospodarstvo na svetu in to je bil šok, ampak vseeno jim je uspelo. Števile države v Latinski Ameriki se ta, sedaj postavljajo države srednjim prihodkom. Podobno je veljalo za azijske tigre, zadnje poročilo o gospodarstvih kaže, da je rast v Afriki fenomenalna. Nekatere države bodo kmalo postale države s srednjimi prihodki ali se bodo vrstile še više. Zakaj? Kako jim to uspeva in kaj se dogaja z nami? Zakaj mi ne moremo zabeležiti takšne rasti? Oni pa? Kdo je tisti, ki pripravlja analize posameznih situacij. Kdo poskuša ugotoviti, kaj se dogaja v državah v razvoju, kako dosegajo to rast? Kakšna je lekcija, ki se je lahko naučimo, ki bi jo lahko uporabili za naše države, ki ne beležijo to vrstne rasti? Mislim, da je to bolj pomembna razprava, kot pa razprava o tem poročilu vseeno pa je to predlog ob pravem času. Poskušati moramo razumeti dejavnike, ki Brazilijo iz revne države z veliko slami in revnimi predeli delajo sedaj bogatejšo od Združenega kraljestva. Kako je Kitajska lahko 300 milijonov ljudi izvila iz revščine? kako Tanzanija in druge afriške države beležijo takšno rast kot jo. Nekoč bodo te države bogatejše kot Združeno kraljestvo. Kateri so ti dejavniki? Se je to zgodilo po nesreči ali so uspeli pri zagotavljanju rasti? Ne vem. Potrebno je ugotoviti, kateri dejavniki so tisti, ki nam onemogočajo rast ki povzročajo brezposelnost v Španiji, ki preprečujejo rast v Južnji Evropi in tudi pri nas, v Združenem kraljestvu. Kateri so ti dejavniki? Sam nimam odgovorov. Vseeno pa menim, da bi morali uporabiti to poročilo in podobne projekte v tem času, zato da bi razumeli dejavnike, ki sem jih naštel. Sam sem znanstvenik, zato razmišljam znanstveno. Resnično bi bilo dobro, če bi nekdo v komisiji ali pa nekdo v parlamentu poskušal preučiti to vrstne situacije, kako je Brazilija, kako so druge države, ki so v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja bile revne, sedaj bogate. Hvala gospa Ože iz eh, službe za zunanje delovanje in obdavčitev ima sedaj besedo. Uh, Najlepša hvala. Moje ime je Alice Matthews iz Evropske službe za zunanje delovanje. Sedemo pa skupaj z ekipo za instrumente za zunanjo politiko na tem instrumentu rad bi nekaj besed namenil temu, o čemer je govorila predsednica in drugi. Ne bom se spuščal v podrobnosti in obravnaval posameznih predlogov sprememb, ki jih predlagate. Ti seveda odražajo prioritete vašega odbora. Rad bi se dotaknil glavnih točk in splošnih tematik v povezavi s tem instrumentom. Partnerski instrument je del svežnja predlogov ki je bil potrjen lani decembra, ki ga je potrdil kolegi in ki se nanašajo na novo večletno finančno obdobje oziroma okvir. Ta instrument bo služil promociji interesov Evropske unije na globalni ravni. Prejšnji instrument ICI plus je bil bolj omejen, ta novejši instrument pa bo imel globalnejši doseg. Z njim bi naj odražali globalnejšo politiko Evropske unije, naprimer tisto, ki izhaja iz Evrope 2020 ali pa politiko na področju podnebnih sprememb. Izboljšali bi radi profil Evropske unije na globalnem diplomatskem modru ta instrument bo komplementaren DCI-ju, instrumentu za razvojno sodelovanje. Tukaj nimamo le ciljev, ki se tičejo razvojnega sodelovanja. Sodelujemo tudi z državami, ki igrajo vedno bolj pomembno vlogo v globalnem svetu. Poskušali bomo torej s tem instrumentom nasloviti interese Evropske unije, ki jih nismo uspeli ustrezno izraziti s tistimi instrumenti, ki smo jih imeli na voljo v preteklosti. Radi bi sodelovali s strateško pomembnimi državami, podpirali ustrezne dialoge, ki bi nam omogočili takšno podporo naših interesov in pa seveda sodelovali s strateškimi partnerji, kot so Brazilija, Rusija, Kitajska, Indija, pa tudi drugimi, naprimer ZDA, Kanado, Japonsko, Južno Korejo in drugimi. Partnerski instrument torej ni instrument za pomoč, ne zamenjuje razvojne pomoči, razvojnega sodelovanja po našem mnenju ga torej ne bi uporabljali za financiranje infrastrukturnih projektov, kar je jasno, če si pogledamo finančno vojnico, ki je le majhen delež tega, kar vsebujejo DCI, sosedski instrument in drugi. Seveda bi si morali pozorno pogledati vprašanje dodane vrednosti, o katerem je govoril poročevalec in evropski poslanec, ki je spregovoril kasneje. Gle za sodelovanje z državami, ki so že prejemale drugo pomoč. Brez dvoma bomo imeli na voljo še vedno regionalne eh, programe in pa druge projekte. Na nikoga ne bomo pozabili. Mislim, da smo tem do, dobro povzeli trenutno situacijo in upam, da bomo lahko v tem kontekstu odgovorili na nekatere vprašanja, ki ste jih zastavili. Seveda se veselimo vašega prispevka, ki ga boste obeležili v vašem mnenju. Hvala. Hvala lepa, gospod Guerrero, sedaj pa imate besedo, da zaključite to razpravo. Dos preguntas. Najlepša hvala. V bistvu smo slišali dve kategoriji vprašanj. Komisija je odgovorila, kako bo postopala na tem področju. Drugo vprašanje pa se je navezovalo na to, da so države v razvoju zabeležili precejšno rast, razvite države pa so relativno rečeno nazadovale. Tukaj imamo na primer faktorje dejavnike, kot so naravni viri, možnosti uporabe trga, s katerimi lahko zagotovimo več rasti. Nekatere evropske države so v 80-ih, 90-ih letih prejšnjega stoletja, naprimer eh, države v vzhodnji Evropi, ki tako postopajo še sedaj, drugačne kot pa nekatere druge evropske države. Mislim, da je tu zadeva precej logična. Gospod Deva je dejal, da je škoda, da nimamo na voljo ustreznih podatkov o posameznih državah. Primer Združenega kraljestva in dejstvo, da je brazilsko gospodarstvo sedaj večje. Morda opažamo gibanje proti v smeri depresije, ampak mislim, da vam ni treba preveč skrbeti. Upamo, da se ne bo Tanzanija preveč dobro odrezala, potem bi vas lahko skrbelo. O tem mnenju bomo glasovali 15. maja in. Eh, oziroma, 15. maj je eh, rok za predloge sprememb, glasovali bomo 4. junija in AFED bo eh, glasoval o poročilu 9. julija. In... Sedaj bomo govorili o instrumentu za stabilnost. Besedo ima oziroma Kristjana Dana Prede, danes eh, ni tukaj eh, za držanje v Bukarešti in gospod Ponga je prijazno sprejel to nalogo, da predstavi poročilo. Torej, gospod Ponga, beseda je vaša. Prosim, da boste zelo hitri, ker nekoliko zaradi moje napake zamujamo. Torej, posem na hitro prebral bom eh, mnenje, ki ga je gospod Preda napisal za naš odbor. Torej, gre za instrument za stabilnost, to je ključni instrument za zagotavljanje sodelovanja eh, za razvoj v situaciji krizo. To je pravzaprav instrument eh, zadnje, za zadnjo silo in tu se dejansko. Eh, uporabita instrument, kadar je ogrožena stabilnost. Instrument za stabilnost omogoča prvo pomoč v nujnih situacijah in je pravzaprav tudi podlaga za razvojne projekte v tretjih državah. Eh, gospod Preda tudi pravi, da želi eh, komisija ohraniti glavne značilnosti IDS-a e in omogočiti tudi neko prožnost. To je Eh, značilnost tega instrumenta. Tri opombe. Eh, najprej eh, bodoča rasta tega proračuna, potem pa dolgoročno ukrepanje in potem pa v besedilo bi vključili tudi ukrepe za ocenjevanje izvajanja tega instrumenta. E, torej 40, e, odst za 40 odstotkov naj bi povišali e, sredstva, to je 4, 3 milijarde evrov, vendar to seveda ne zadošča za številne e, ukrepe, ki jih e, izvaja Evropska unija. Treba je torej okrepiti še druge e, pobude, katerih cilj je zmanjšanje konfliktov in nasilja in eh, mi želimo, da se pač proračun bistveno poviša v prihodnje. Potem drugič, eh, po, eh, razdali, po razdalitev financiranja med posameznimi eh, komponentami IDS, torej mi predlagamo, da se. Eh, rezervirajo sredstva za kratkoročne ukrepe. To je dejansko za nujno ukrepanje. V celotnem besedilu ni namreč nobeno nobene eh, eh, rezervacije sredstev za kratkoročno ukrepanje. Eh, torej, financiranje teh projektov namreč ni mogoče iz drugih ovojnic. To je gospod Preda predlaga, da se dejansko predvidi najmanj 20 odstotkov financiranja IDS za projekte, eh, ki eh, se izhajajo iz člena 4 eh, in 5. Vse to naj spremljajo tudi ukrepi, ki omogočajo večjo eh, skladnost med posameznimi instrumenti za zunanje zadolovanje in eh, če te določbe ne morejo biti vključene v ta dokument, bi moral naš odbor to seveda ustrezno upoštevati pri naslednjih odločitvah gospod Preda meni tudi, da bi besedilo potrebovalo posebne določbe za letne eh, programe in če je namen sedanje revizije, da se olajša eh, IDS, potem seveda morajo biti še naprej jasni izvedbeni ukrepi. Eh, potem pa potrebujemo seveda tudi ustrezne uh, določbe za ocenjevanje ukrepov v okviru IDS in mi moramo izboljšati eh, izvajanje IDS in tudi demokratično kontrolo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima komisija, eh, da predstavi svoje pripombe. Eh, gospod Mikael Doyle predstavlja komisijo tako mi je bilo rečeno. Ja la, la Ni nikogar iz komisije? Sorry, you know, uh, Michael Doyle speaking. Um. Supravičujem, Michael Doyle iz enote za instrumente politike iz komisije omenili ste 20 odstotkov minimum v členih 4 in 5. V dokumentu piše vsaj 20 odstotkov za četrti člen. To je predlog spremembe 16. Radi bi nekaj pojasnili glede tega. Razen tega pa mislim, da zaenkrat ni domenih vprašanj, katere bi naj odgovorili, če pa sem kakšnega pozabil, me pa prosim opomnite. Hvala lepa, gospod Ponga, želite kaj dodati? sans plus, madame la présidente, pour ne pas continuer, je m'arrête là. Merci. Tu rene, hvala lepa, tu se bom ustavil. Que le délai pour dé... Obveščam vam, da je rok za predloge sprememb v zvezi s tem mnenjem sreda 6. juni opovdan in mi bomo o tem glasovali na našem sestanku 19. junija, AFED pa bo o poročilu glasoval 10. julija. Nous avons maintenant l'instrument Sledi uvedba instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu. Gospod eh, Kačmarek, eh, ki bi moral opraviti predstavitev, ni tu. Malo bomo počakali, prav gotovo bo prišel in eh, sedaj bi prešla na mnenje, ki ga pripravljam jaz. Tu gre za priporočilo sveta tu glede 67. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. AFET je odgovoren eh, za mnenje, eh, vendar po tradiciji AFET veliko prostora prepušča pravzaprav tudi našemu odboru, eh, ko gre torej za time razvoja besedo dajem sama sebi, da vam predstavim eh, mnenje, ki ga predlagam. Tu gre za cilje tisočletja. Eh, veste, da je rok 2015 eh, in ti cilji tisočletja so pravzaprav velik poudarek dali na zmanjšanje revščine, zmanjšanje smrtnosti pri otrokih, dostop eh, do čiste vode in podobno. Eh, vendar leto 2015 eh, se približuje z veliko hitrostjo in danes se zastavlja problem, kaj bomo po letu 2015, kakšni politični impulzi so sedaj potrebni za zmanjšanje revščine. Tu moramo seveda izkoristiti politični trenutek. Eh, eh, ob 67. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov tu moramo zauzeti eh, energično stališče. Mi moramo seveda reči, da smo Eh, pravzaprav da cilji še vedno veljajo da pa do leta dva tisoč petnajst ne bomo eh, vsega uresničili eh, ali pa če bomo sedaj pripravili nekaj kar bomo lahko uresničili do takrat ali pa bomo spremenili cilje torej mi se moramo bolj informirati v tem trenutku in komisija nas bo prav gotovo obvestila o svojih ocenah o tem kaj smo dosegli in tudi o pogajanjih za obdobje po letu 2015. E, obstajajo določene pomankljivosti. Po letu 2015 bo treba spremeniti način dela. Mi se bomo morali bolj tesno povezati s civilno družbo, z eh, državami v razvoju samimi in mi moramo oblikovati neko skupino um, uveljavljenih oseb pod okriljem Združenih narodov, ki tu moramo upoštevati regionalno ravnovesje, ravnovesje med spoloma in v tej skupini seveda ne smemo imeti samo predstavnikov denarja, temveč potrebujemo predstavnike eh, znanstvenikov, civilne družbe, držav v razvoju, medijev in tu seveda morajo biti tudi tisti, ki pripravljajo politične koncepte, se pravi, besedo bo treba dati tistim, ki je dosedaj niso imeli in eh, na ta način se bomo lahko uh, ukvarjali, zakaj recimo nekje že 50 let dajemo pomoč, pa se nič ni spremenilo. V tem obdobju krize je večina držav zmanjšala uh, svoje prispevke za razvojno pomoč in brez financiranja seveda ne bomo mogli doseči ciljev tisočletja. E, mi smo se svečano zavezali, da se bomo borili proti e, podnebnim spremembam, e, nimamo pa zaenkrat še povsem zagotovljenega financiranja. Najmanj, kar lahko stori Evropska unija, je, da spoštuje rezultate eh, RIA plus 20, mora spoštovati eh, rimska načela o eh, varnost, varni, o, za, o, o preskrbi s hrano. Treba je seveda tudi upoštevati cene prehrane. To je velik neuspeh zadnjih let, kajti ni nam uspelo preprečiti špekulacij na tem področju. In mi moramo seveda poiskati dolgoročne ukrepe, tako da pravzaprav eh, preprečimo povezavo med sušo in lakoto. Na jugu sahelske regije imamo sedaj eh, sušo in eh, veriga je jasna. Treba je tudi okrepiti koordinacijo razvojne pomoči in eh, nujne človekoljubne pomoči. Nadaljna pomembna tema je nadzor eh, na primer deset milijonov hektarjev eh, vsako leto kupijo različni nekateri, tu gre dejansko za grabež zemlje za, in ljudje izgubljajo svojo plodno uh, uh, zemljo na njej. Na tej podlagi nastaja nova revščina, eh, kajti pravne strukture ne ščitijo prebivalstva, ki so imele pravzaprav neke običajnostne pravice do zemlje torej treba je eh, dejansko eh, sprejeti sporazum, s katerim bomo preprečili ta grabež zemlje. Eh, in moramo seveda tudi okrepiti ulogo unoke. Tu gre dejansko za koordinacijo mednarodne človekoljubne pomoči in mi moramo v Evropski uniji dati eh, velik povdarek afriškemu rogu in mi moramo poskrbeti, da eh, se ustavijo konflikti in da se zagotovi eh, oskrba s hrano. Torej, želite besedo? Prosim. Prosim. Hvala, gospod predsednica. Kratek bom. Vse, kar ste ravno kar povedali bi tudi sam rad podprl. Pred nekaj dnevi smo se srečali s Helen Clark, se pogovarjali o teh vprašanjih, še posebej o situaciji po letu 2015. Dejala je, da se moramo do tega trenutka izjemno potruditi. Zanimivo je to, da smo pogosto pozabljali na družinsko načrtovanje. Potrebno se je ozreti v prihodnost. Govorili ste tudi o kupovanju zemlje. To je lahko težava, ki bo postala še bolj resna v prihodnosti, zato se ji moramo posvetiti. Mislim, da se moramo pri tem spustiti v podrobnosti. To mora biti prednostna naloga našega odbora. Obenem pa ne smemo pozabiti na družinsko načrtovanje v globalnem kontekstu. Natančno pa si moramo gledati tudi vprašanje, ki ste ga vi izpostavili. Hvala lepa. Najprej gospa Stifler, prosim. Da, gospa predsednica, povsem na kratko. Gospod Preda me je namreč prosil naj spregovori v njegovem imenu. Zahvaljuje se gospe Eve Žole za kakovost poročila. Gospod Preda je eh, poročevalec v senci za ELS. Eh, e Eh, torej ob 67. Eh, zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je treba pripraviti agendo po letu 2015. Eh, treba je upoštevati to, kar smo dosegli in kar je še pred nami. Črka D tega mnenja naj bi omenila tudi četrti forum o učinkovitosti pomoči v Lozani in mi moramo seveda sodelovati z partnerji pri nudenju pomoči in treba je seveda uskladiti eh, programe pomoči z nacionalnimi programi, treba je tudi eh, zagotoviti eh, sodelovanje med različnimi akteri, zato da se na ta način tudi zmanjšajo stroški. Ob 67. zasedanju moramo seveda Eh, zagotavljati eh, izpolnjevanje naših angažmajev. ELS eh, tudi prosi posločeno glasovanje o B in v delih o točki G vendar eh, rada bi tudi sama pozdravila dejstvo, da ste se vrnili, gospa Žoli, torej volitve sem eh, spremljala zelo natančno in eh, zelo sem spoštovala njen pogum v tej kampanji, ki je bila zelo nasilna. Hvala lepa. Sedaj ima besedo komisija, ki jo predstavlja gospa François Moreau. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi za uh, uvod eh, v vaše mnenje. Uh, torej, razmišljanja o obdobju po letu 2015 se začenjajo in jasno je, da je prednostna naloga uh, za nas, da dosežemo cilje tisočletja. Uh, napredek je viden v določenih državah, v določenih območjih sveta, vendar v nekaterih državah pa še vedno zaostajajo, naprimer tudi eh, kar zadeva eh, eh, zdravje mater, družinsko načrtovanje in podobno. Torej, ostajajo še določeni izzivi. Drugo če tudi eh, bi do leta 2015 dosegli eh, cilje, cilj ena, še vedno ne bi eh, zmanjšali oziroma bi odpra, ne bi odpravili revšine, temveč bi jo zmanjšali na polovico. Se pravi, tudi če nadaljujemo, samo po tej poti bi ostalo še dovolj nalog. Torej, komisija se namerava seveda tudi eh, pripraviti in želi pripraviti sporočilo. Priporočilo v začetku naslednjega leta, to bo posledica seveda tudi eh, javnih konsultacij, ki jih želimo opraviti, upoštevali bomo seveda tudi proces Združenih narodih, narodov. Eh, zaprosili so nas seveda tudi za konsultacije z eh, članicami Združenih narodov, se pravi, gre za najbolj revne države in vi ste tudi izpostavili, da potrebujemo proces, ki vključuje več kot samo predstavnike vlad eh, in mi menimo, da je potrebno dobro poslušati v teh konsultacijah. Eh, kontekst eh, danes je povsem drugačen od eh, časa, ko so sprejeli cilje tisočletja. Tedaj so cilje tisočletja v veliki meri pravzaprav oblikovali donatorji, sedaj pa imamo bolj splošen participativen pristop in to se nam zdi zelo pomembno. Torej, komisija bo seveda pripravila svoje mnenja, hkrati pa bomo želeli vključiti države članice in eh, organizirati nek skupni pristop tudi za pogajanja. Pogajanja sama, torej mi ne pričakujemo, da se bodo začela pred naslednjim letom, eh, vsekakor pa že uh, sedaj uh, se dogajajo marsik katere stvari, ki jih moramo upoštevati. Vi sami eh, omenjate konference Rio plus 20, kjer bodo prav gotovo obravnavali mnoge vidike, ki so pomembni za eh, globalno agendo po letu 2015. Eh, potem konferenca eh, iz Busana, ta je tudi zelo pomembna. Eh, potem pa. Eh, Eh, trajnostni razvoj, eh, energetski eh, zagon razvoja, energija za vse. Vse to so vidiki, ki jih moramo upoštevati tudi za obdobje po letu 2015. Sedanja pogajanja za Rio plus 20 so težavna. Veste, da obstajajo določene blokade in če Rio plus 20 ne prinese konkretnih eh, rezultatov, moramo seveda eh, poskrbeti za to, da to ne bo negativno vplivalo na pogajanja za obdobje po letu 2020. 15. Torej, trajnostni razvoj je seveda zelo pomemben, hkrati pa je treba upoštevati seveda tudi za proces po letu 2015. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali želi služba za zunanje eh, delovanje tudi še nekaj dodati? Hvala lepa, gospa predsednica. Sem predsedujoča delovne skupine za združeno, združene narode. Pozdravljamo delo parlamenta pri teh priporočilih. Smo za tasen dialog. Pogovarjali se bomo tudi s poročevalcem v kontekstu delovne skupine 15. junija. Prednostne naloge zaenkrat še razvijamo. Je pa jasno, da so smernice, ki ste jih vi spostavili, govorili ste o Rio plus 20, o obdobju po letu 2015, vse to je potrebno upoštevati. Potrebno je upoštevati tudi podnebne spremembe, varno preskrbo s hrano, eh, delo unoke in tako dalje, dostop do humanitarnih sredstev veliko dela torej poteka. Pripričana sem, da se pomikamo v isti smeri s pomočjo dialoga. Hvala. Hvala lepa. Veste, da bomo uh, glasovali o tem danes uh, eh, po povdan in 31. maja v Afriku o tem poročilu. Euh, Zadnja točka, kar zadeva te instrumente financiranja, je torej instrument financiranja za spodbojanje demokracije in človekovih pravic eh, po svetu. To je poročilo gospoda Kačmareka, ki ga ni tukaj, je pa tu gospod Lisek. Eh, torej, beseda je vaša za to, da predstavite na hitro eh, to mnenje. Prosim. Okay, this works. Uh, I will be very brief. Bom kratek, gospa predsednica. Zaradi drugih sestankov gospod Kačmarek ne more sodelovati na današnjem zasedanju. Bom pa sam z veseljem predstavil njegov osnutek mnenja o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu gospod Kačmarek je spremenil osnutek pri določenih točkah, zato da bi odrazil stališče našega odbora. Želimo bolj učinkovito rabo sredstev in jasno delovanje na področju boja proti revščini in na področju ustreznega razvoja. Naj vam predstavim nekaj teh tem. Najprej vprašanje organizacij civilne družbe. Kot veste, te organizacije igrajo zelo pomembno vlogo pri zaščiti in promociji človekovih, človekovih pravic in demokracije. Gospod, gospod Kačmarek povdarja vlogo teh organizacij pri konsolidaciji reform, pri organizaciji volitev in pri nadzorni funkciji znotraj členov 1 in 2 delovanja je potrebno usmerjati s pomočjo lokalnih in regionalnih organizacij civilne družbe. Druga točka misije, opazovalne misije pri volitvah. Imamo 25-odstotni prak za misije Evropske unije, ki že velja. Gospod Kačmarek to določa za drugi člen. Tretja točka človekove pravice in demokratsko vladanje. Gospod Kačmarek je to večkrat omenil tudi v sklopu drugega člena. Potrebno je obrati pristop v skladu s človekovimi pravicami v drugem členu in omogočiti sodelovanje državljanov. Državljan. Dodal je tudi sklic na postopek razvoja, kjer je potrebno izkoristiti vse človekove in temeljne pravice nacionalni parlamenti, kakšna je njihova vloga. Tukaj je gospod Kačmarek dodal nekaj v uvodnih izjavah in pa v drugem členu. Potrebno je torej podpirati demokratično vladanje in pa evropska razvojna politika. Gospod Kačmarek ima nekaj pomislekov glede regionalizacije evropskega konsenza na področju razvoja potrebno je omeniti splošno evropsko razvojno politiko in zato je gospod Kačmarek zapisal, da je ta politika utemeljena na evropskem konsenzu o razvoju in PSD. Hvala. Gospa Kajzer, beseda je vaša. Merci, madame. Hvala lepa, gospa predsednica. Dve, tri stvari bi omenila ki jih predlaga gospod eh, Kačmare, ki ga ni danes tukaj. In pred seboj imam njegov dokument. Najprej hvala lepa seveda avtorju eh, mnenja, gospodu Kačmareku, ki je eh, tu imel seveda dober pristop pri tem instrumentu. Izpostavlja pa tudi, da ta instrument eh, kljub eh, začetnim težavam sodi med eh, najbolj uspešne programe zunanje politike Evropske unije in prispevek tega programa je zelo velik in je tudi prenašal zamisli uh, o demokraciji in eh, naprimer, če pomislim na arabsko pomlad, je eh, to seveda eh, tudi oblikoval po dobo Evropski uniji. In mislim, da je ta instrument s tem opravil zelo pomembno nalogo in da jo bo izpolnjeval še naprej. Gospod Kašman pravi tudi, da je eh, pri politiki človekovih pravic, eh, da in eh, pri politiki demokracije tako, da mora to biti pravzaprav del drugih politik, da mora to biti zelo izpostavljeno v drugih politikah. Se pravi, ta instrument mora torej ostati. ta instrument za demokracijo ne sme eh, stopiti na mesto človekovih pravic, eh, temveč tu naj bi pravzaprav samo okrepili pobudo za demokracijo in človekove pravice. In za ta instrument seveda potrebujemo tudi dovolj finančnih sredstev. Seveda je treba podpirati nacionalne parlamente, civilno družbo in tako naprej. Vprašanje gospoda Kešmana. edino sporno vprašanje je pač 25 odstotkov za volilne eh, misije. Eh, gospod eh, Salafranka je tudi pravzaprav predvideval nek eh, plafon. In dejansko ne vem, eh, za kakšne sredstva gre in ali je teh 25 odstotkov primernih, torej dejansko lahko vprašam samo tistega, ki govori v imenu gospodo Kačmareka, odkot je teh 25 odstotkov? Ali se s tem ohranja sedanji plafon in če ne, ali je ne gre to pravzaprav na račun drugih pomoči, naprimer eh, pomoči civilni družbi in podobno. Torej, hvaležna bi bila za odgovor. Vsekakor se zahvaljujem gospodu Kačmareku. E, za dosleden in razumljiv pristop. E, vem, da sem se nekoliko e, zgubila tudi na druga področja, vendar to sem si dovolila. Hvala lepa. Eh, sedaj pa komisija, ki jo predstavlja gospod Rosa. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi odsotnemu gospodu Kačmareku, ki je opravil tu zelo dobro poročilo, ki se v marsičem sklada z našim mnenjem, tudi predlogi sprememb, ki so bili eh, predlagani, dopolnjujejo pravzaprav po našem mnenju besedilo in naj se povrnem na predloge sprememb oziroma Eh, komentar je gospede Kajzer, ki je govorila v imenu gospoda Kešmana. Eh, torej, strinjam se s tem, eh, kar je bilo rečeno. Se pravi, v predlogu spremembe štiri govorimo o skladu za demokracijo, tega v tem trenutku še nimamo in zaradi tega tudi v neki uvodni izjavi uredbe ne moremo imeti tega, ne moremo tega imeti v pravnem besedilu. E, potem pa vprašanje 25 odstotkov, to je bilo že predvideno v stari uredbi in to ostaja. In gospod Kašmarek je, mislim, da prevzel isto formulacijo, s tem se strinjamo. Tu imamo pač nek plafon in mislim, da je ta primeren e, tudi za. Uh, glede na uh, zneske za misije in podobno. Eh, kar zadeva predloge sprememb, z njimi se strinjamo. Mislim, da eh, v tem trenutku nimamo nobenih drugih komentarjev. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod Lisek, za zaključek. Prosim, beseda je vaša. Ja, ja. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, zahvaljujem se vam lahko za vse komentarje in vprašanja predal jih bom gospodu Kačmar reku. Sam nisem dovolj kompetenten, da bi vam podal odgovore, gospod Kačmar je namreč avtor tega poročila. Ne želim vam oduzeti še več časa, tako da predajam vse komentarje gospodu Kačmariku. No, naj vas spomnim, 15. maj 17. ura je skrajni rok za predloge spremembe in glasovali bomo pa 4. junija na našem sestanku, AFED pa bo glasoval 10. julija. Sedaj prehajamo k glasovanju. Thank you. vous inviter à sortir vos Prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Thank you. Torej, testirali bomo delovanje vaših kartic. Sedaj bomo rekli, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Ne? Torej, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 eh, vas je glasovalo. Dobro, odlično. Madame comment Madame, Madame Costello. D'accord. Madame Costello. Gospa Costello, nam želite kaj povedati? Sorry, I have a problem with my... In... Technical problem. Se upravičujem, imam tehnični problem, moj glasovalni sistem ne dela. Bon, le boite couvert, alors? Torej poskušamo še enkrat, začnimo glasovati, z glasovanjem. E, še enkrat glasujemo. Bomo poskusili z drugo. Ali jo bomo pač e, dodali? Madame, No, no, se bo? Se marša. Sedaj deluje. Dobro. Konec glasovanja. E, torej, sedaj bomo glasovali o e, reformi skupne ribiške politike. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. E, predlog spremembe dva za, proti, strži, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržan, sprejeto. drugi strani, potem naprej. Kompromis B za, proti, se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržan, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržan, zavrnjeno sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržan, sprejeto. predlog spremembe 19 v dveh delih. Prvi del za, proti, stršan, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržan, zavrnjeno. Kompromis F za, proti, zdržan, sprejeto. predlog spremembe 22 za, proti, zdržan, sprejeto. 23 za, proti, zdržan, sprejeto. 24 za, proti, zdržan, zavrnjen. Predlog spremembe petindvajset preverjamo preverjamo dobro začenjamo z glasovanjem o predlogu spremembe štiriindvajset ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe 25, za, proti, vzdržan, sprejeto. 26, za, proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj pa glasujemo elektronsko o mnenju v spremenjeni obliki. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Torej sprejeto s 19 glasovi. Čestitke eh, gospe Izabele Lovin ki jo vsi dobro poznamo, ker je tako zelo angažirana za trajnostni ribolov. Sedaj bomo glasovali o eh, pridružitvi eh, čezmorskih območij, torej glasovali bomo elektronsko, začete glasovanja, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 18 eh, glasov za, en glas proti. In seveda tudi čestitke eh, poročevalcu gospodu Pongi. Sedaj pa bomo glasovali o mojem mnenju o priporočilih eh, svetu glede 67. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Potem pa glasovanje po delih za predlog spremembe 2. Prvi del za, proti, vzdržan, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj pa glasujemo elektronsko o mnenju v celoti. Začnimo z glasovanjem. Tudi moramo, da je v tebi ste vsi glasovali, konec glasovanja. In mnenje je sprejeto soglasno, 19 glasov za torej. Hvala. Revot se fini. S tem smo končali glasovanje, sedaj pospravimo svoje kartice in sedaj bomo pregledali pooblastilo za trialog na našem sestanku 27. marca smo imeli še priložnost, da govorimo o prednostnih nalogah eh, našega odbora za proračun 2013 ob prisotnosti gospoda Lavije, ki je eh, torej eh, poročevalec za proračun 2013, sedaj je torej objavljen osnutek eh, proračuna in gospod Levija je tudi objavil eh, svoj osnutek poročila in sedaj je seveda tudi čas, da pripravimo eh, mnenje našega odbora v odgovor na to. Sedaj prosim gospoda Geja Mičela, ki je naš pripravljalec mnenja, da nam predstavi mnenje. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednica. Dobrodošli spet v naši sredi, v tem unikatnem, prestižnem klubu, v katerem ste vi in pa jaz. Dobrodošli. Imeli smo prvi sestanek s poročevalci za proračun prejšnji teden. Rad bi se zahvalil gospodu Laviji za njegov konstruktiven pristop veliko dela je že upravil pri tem poročilu. Prisluhnil je našim pomislekom in komentarjem. Na sestanku prejšnji teden sem jasno povedal, da mi niso všeč kvote, ki se nanašajo na DCI. Odbor za razvoj bi moral upoštevati, da zaveze za DCI še vedno rastejo za 1,3 odstotka rezi pa so povezani z izvajanjem tistih programov in še posebej slabo uporabo sredstev za specifične projekte. Glede negativnih prednostnih nalog bi se lahko strinjali glede rezov na določenih področjih, naprimer Irak, Iran, Jemen, tam, kjer imamo težave z absorpcijo pri izvajanju projektov a pri drugih projektih se sprašujem, če so rezi pravili, naprimer v Aziji in centralni Aziji. Tam ni pravih argumentov. Morda bi nam lahko Evropska komisija dala več podrobnih informacij in predstavila vzadje teh predlaganih rezov za Azijo in centralno Azijo. tematski program za okolje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri. A je tu financiranje res dodatno? Trenutni razvoj, naprimer na področju izobraževanja in zdravja, upošteva v ustrezne projekte in teh sredstev ne bi smeli prenesti na področje podnebnih sprememb. Seveda želimo zagotoviti ustrezno financiranje tem področju, ampak ne na ceno drugih področji. Tehnična pomoč, spremljanje, spremljanje in ocena. Zavedamo se, da moramo biti zelo racionalni pri uporabi sredstev v teh težkih časih. Vseeno pa ta sredstva potrebujemo za nadzor in druge namene. In o tem govorimo tudi v DCI 2. A smo res uporabili 20 odstotkov pri rezih za izobraževanje in ocenjevanje? Po našem mnenju je to pomembno tako za parlament, kot tudi za svet, pa tudi za državljane in državljanke v kontekstu proračuna za leto 2013 imamo torej nekaj pomisleko. Leta 2011 je komisija prosila za 13 novih stalno zaposlenih oseb, zato da bi zagotovili ustrezno upravljanje določenih elementov v sklopu DCI potrebno torej zagotoviti, da se sredstva ustrezno uporabljajo, da imamo ustrezno odgovornost. To je veljalo za proračun za leto 2012. Vprašali smo, zakaj je komisija rezala proračun za leto 2013 za 51 odstotkov. Zavedam se, ravni za tehnično pomoč in humanitarno pomoč. Pomembno je, da Evropska unija mobilizira sredstva za področje humanitarnih kriz, kjer je denar in kjer so sredstva lahko še zelo potrebna pripravil bom več predlogov sprememb na tistih področjih, ki se jih še nismo dotaknili. Vabim kolege in kolegice, da pripravijo morebitne svoje predloge v časovnem roku, ki obstaja. Hvala. Merci beaucoup, la parole. Najlepša hvala, gospod Korte Sastra ima besedo. Eh, la verdad que el presupuesto del. Najlepša hvala gospa predsednica. Proračun za leto 2013 mora vključevati tudi področje boja proti revščini. Rast bo pomemben element tega proračuna. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Pomembno je, da upoštevamo naše načrte za razvojno pomoč, ki bodo oziroma morajo biti zelo ambiciozni. Strinjam se s poročevalcem glede zaves, ki jih imamo v proračunu komisije. Sredstva za razvoj bi morale, morala imeti neposreden vpliv na revščino in razvoj. Sodelovati moramo z drugimi donatorji, tako da bomo zagotovili ustrezno rabo pomoči. V zakup je potrebno vzeti tudi alternativne vire financiranja za manjše projekte, naprimer sodelovanje z neprofitnim sektorjem zasebnim sektorjem, zadrugami in MSP-ji. Pomembno je zagotoviti tudi preglednost, transparentnost financiranja projektov in usklajenost posameznih skladov ter mehanizmov, naprimer na področju boja proti podnebnim spremembam v nekaterih državah. Želimo tudi, da zvišamo investicije ki se nanašajo na ljudi. Komisijo bi radi opomnili na zaveze, ki jih imamo, ki smo jih sklenili od sklenitve DCI-ja leta 2005. Osredotočiti bi se morali na izobraževanje, na zdravje in govoriti bi morali tudi o razvojnih ciljih tisočletja, o katerih smo danes že govorili in še jih vedno nismo dosegli. Še naprej moramo zagotavljati, da bomo ponujali ustrezne smernice na področju zdravja in izobraževanja. Instrument za razvojno sodelovanje mora še naprej biti učinkovito orodje na tem področju na področju razvoja konsenza. Še posebej na področju izobraževanja, zdravja, enakosti med spoloma in podobno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj ima besedo komisija. Ne vem, kdo je tukaj. Gospod Karlo Ejh. Gospa Jana Vladislav ali pa gospod Bart, vaš eh, počasi, da se ne spotaknete, imamo čas. excusez le retard parce que... <laughs> Opravičujem se za zamudo. Prva stvar. Proračun za leto 2014. E, imam postopkovno vprašanje. Ali vam je e, kolegica lahko sporočila, o čem sem govoril? Da. U... So, in fact, uh... Upam, da sem zajel vse. Proračun za leto 2013 je nekoliko poseben, eh, kajti gre za zadnje eh, proračunsko leto v večletnem okviru in dejansko eh, gre za varčevalni proračun. In tako kot naše države članice poskušamo imeti varčevalni proračun in to se kaže seveda zlasti pri izplačilih. In mi seveda želimo ohraniti eh, finančni načrt, eh, vendar vas del eh, in vse prednostne naloge, ki so bile opredeljene in zlasti okolje in podnebne spremembe, Eh, predstavljajo področje, kjer smo pač eh, dvignili sredstva za 40,5 milijonov in tudi za sosedstvo, zlasti za južno sosedstvo velja, da spoštujemo tiste obveznosti, ki smo jih sprejeli ob eh, arabski pomladi. Torej, za vse to pa smo morali seveda omejiti določene druge programe in da bi to izvedli, smo uporabili metodo, ki temelji predvsem eh, na absorpcijskih delih. Torej, mi smo analizirali vse programe in tiste programi, eh, kjer je eh, kjer ostaja zelo veliko denarja, zaradi tega, ker je pač treba uh, Eh, dejansko še eh, skleniti pogodbe oziroma so bile sklenjene pogodbe, pa do izplačila še ne bo prihajalo. Naprimer v Aziji in v Latinski Ameriki so imeli tudi težave z absorpcijo, kajti eh, deloma države niso bile zainteresirane, niso bile zmožne, da opravijo stvari. Torej tu smo našli nekaj in v tem varčevalnem proračunu smo tudi zelo natančno izračunali, eh, kakšne so naše obveznosti za to, da bi dejansko opravili eh, vse obveznosti, vse, da vse pravne obveznosti, ki smo jih sprejeli za letos in za naslednje leto in v naslednjem letu bodo verjetno potrebna prilagajanja tudi resničnim potrebam in kar zadeva eh, torej Azijo in Centralno Ameriko, torej tu imamo težave z absorpcijo in po sporočilu eh, po agendi za spremembe eh, vidimo, da poskušamo dejansko čim več izvleči iz teh programov in se temu prilagajati. Kar zadeva eh, preglede in ocene, v razdelku 4 imamo samo mi eh, dve ločeni postavki za eh, revizijo in pre, eh, oceno. torej drugi pač eh, nimajo teh eh, ločenih eh, proračunskih vrstic za to. Ne vem, ali sem odgovoril na vsa vprašanja. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Počakali bomo 30 sekund. Uh, <clears throat> gospod Mitchell, prosim. Hvala lepa, predsednica. Samo tehnična težava. Če ne bomo do 16. opovdne imeli rokov, evo, eh, prosite, prelogo spremem, potem ne bomo mogli zagotoviti prevodov. Torej, dobro bi bilo, če bi imeli takšen rok. Razumem torej stališče komisije in da moramo biti zelo previdni glede naših virov, glede na okoliščine, v katerih smo. Vendar pa ne razumem, ker smo že dolgo vrsto let v takih razmerah, zakaj je 2012 komisija zahtevala dodatno osebje za to, da bi lahko nadzorovali manjše osote nepovrednih sredstev pod DCI. Zakaj je potem znižala komisija za 51 odstotkov ta sredstva? Ali to pomeni, da ne bomo imeli dovolj nadzora nad finančnimi sredstvi in nad upravljanjem? Mi lahko poveste, kako se lahko to tako spremeni v enem letu, glede na to, da se vrčevalni ukrepi nanašajo na vse in da se to dogaja že vrsto let. In to ste lahko tudi že predvidevali. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Torej, skrajni rok za predloge sprememb je 17. maj ob povdan. In Alors, excusez-moi, j'ai mal compris. Torej, morda sem napak razumela mislim, da smo črtali en dan, da ustrezamo gospodu uh, Mičlu. Ne, še vedno je to 16. maj opovdan. 16. maj. Torej, gospod Mičl je zastavil zelo natančno vprašanje komisiji. Čemu torej teh 17 delovnih mest za upravljanje z DCI? Potrebuje precizijo na dosu. thank you Eh, si on comprend bien, il s'agit. Če smo pravilno razumeli, gre dejansko za 17 delovnih mest, ki so jih uh, ustvarili pred tremi letimi za food facility in to je sedaj dokončano. To so bila začasna delovna mesta za obdobje treh let, sedaj jih ni več. Eh, to so bili pogodbeni delavci in vse delegacije, ki so pač eh, razpolagale s temi delovnimi mesti, sedaj ne razpolagajo več z njimi, to so bila začasna delovna mesta. Gospod Mičel, beseda je vaša. Se upravičujem, da še govorim o tem. Bil sem tudi poročevalec eh, na to temo in ne strinjam se s tem. Leta 2011 je komisija zahtevala 80 eh, dodatnih delovnih mest, 18, oprostite, dodatnih delovnih mest za poln delovni čas, da bi torej nadzorovali manjša nepovratna sredstva pod DCI. To je bilo torej za leto 2011. Zakaj smo potem pa znižali sredstva za 51 odstotkov? To se zdi zelo velika sprememba v zelo kratkem času. Est-ce que vous souhaitez peut-être euh, nous répondre? nam želite morda odgovoriti ali lahko odgovorite na vprašanje gospoda Mičla, torej tu gre za delovna mesta, za upravljanje eh, številnih eh, projektov z nizko vrednostjo, če imate odgovor eh, na voljo, dobro, če ne, nam ga morda lahko pošljete v pisni obliki, lahko ga pošljete sekretarjato, če dovolite, bi odgovoril v pisni obliki kaj ti dejansko ne vemo, o katerih delovnih mestih govori gospod Mičel. Torej, strinjamo se uh, s tem eh, načinom. Torej, s tem smo zaključili to točko. Sedaj gospod Sörensen, lahko pridete sem. C'est ça, hein, Cyril D'accord. Nous allons maintenant aborder un point. Torej, sedaj se bomo lotili zelo pomembne aktualne tematike. Gre za predstavitev DG Eko, gre za humanitarno krizo v Siriji in eh, tudi razmere sirskih beguncov v regiji. Tu gre dejansko uh, za veliko uh, vprašanje zunanje politike. Assad el-Bashar ubija lastno prebivalstvo in veliko beguncev je in za nas je seveda to velika skrb. Želimo eh, vedeti, kakšna usoda čaka na sirske begunce, ki so eh, pobegnili v Turčijo, Jordanijo in celo v Irak. Torej, vesela sem, da lahko tu pozdravim gospoda Sörensena, ki nam bo predstavil situacijo in jaz se sprašujem, ali eh, se tu naša humanitarna pomoč dobro uporablja, kaj je predvideno za to, da pomagamo eh, eh, tem žrtvam naše kolektivne nemoči. Hvala lepa, gospa predsednica hvala lepa, da ste se spet vrnili, da ste dejavni tudi tukaj in ne samo v Franciji. Zelo vesel sem, da vas spet vidim v odboru. Omenili ste nekaj, kar nas vse skrbi. Pozorno spremljamo razmere in zgroženi smo zaradi nedavnih poročil iz Sirije, ki nam ne dajo razlogov za optimizem nekateri opazovalci celo govorijo o razvoju, ki gre v smeri že razmer državljanske vojne. Ne vemo, ali lahko to tako že označimo, vendar pa jasno je, da gre vse skupaj v napačno smer. Gre za spor, ki vključuje veliko strani, veliko akterjev in veliko opazovalcev, tudi zelo izkušenih, ki so tam živeli in razmere poznajo, nam pravijo, da je vse skupaj postalo zelo, zelo težavno, da se jim zdi skoraj nemogoče, da bi se to vrnilo v prejšnje tirnice, da je ta spor res že zelo nevaren. Kot nekdo, ki se ukvarja s humanitarno pomočjo, moram reči, da gledam na to z nekoliko distance, poskušamo ostati kar se da neutralni. Seveda nam ni všeč to, kar vidimo. In si tudi morda ne želimo vedno biti neutralni, vendar pa, kot veste, želimo ostati neodvisni in neutralni, zato ker resnično mislimo, da naša dejanja to potrebujejo, to neodvisnost in neutralnost nepristransko, zato da bi nam zagotovili dostop. To seveda ne pomeni, da ne spremljamo zelo pozorno vse, kar se dogaja na političnem prizorišču. Vendar pa skušamo različne strani v sporu prepričati, da mi kot eko imamo posebno misijo in da jih naj ne skrbi naša povezava z EU, ker smo neodvisni in neutralni. In prosim, prosim, dovolite nam, da sodelujemo pri analizi glede potreb, dovolite nam dostop, kajti ne bojte se, nimamo kakšnega drugega dnevnega reda. To je zelo težko uskladiti, ker obstaja sumničavost posod, poskušal sem zagotoviti to, da ne bi izražali naših osebnih mnen. Seveda sem, ko sem se s sirskim veljposlanikom v Ženevi srečal, pogovoril z njim izrazil tudi osebno mnenje, vendar pa želel sem izpostaviti humanitarno nesrečo prebivalstva. Še vedno pa potem me sprašujejo, ali vam resnično lahko zaupamo, ko prihajate k nam, se ne boste umešali v vse skupaj. Torej gre za zelo zapleten scenarij. Nekatere resolucije, ki ste jih sprejeli že februarja, pa tudi zato, ker smo menili, da se zadeve ne razvijajo dovolj hitro, kar se humanitarnega vidika tiče in razložil bom zakaj. Torej, menili smo, da imamo različne humanitarne donatore, da mm, niso ponudili dovolj pomoči in zakaj je bilo to tako. Zato, ker je že znotraj Sirije že več let bilo veliko težav. Sirija ima zelo veliko ponosnih tradicij sprejemanja beguncev iz Iraka, poskrbeli so za begunce iz Palestine. Znotraj te države, ki drvi od državljanske vojne, imamo že veliko populacijo beguncev. 200 tisoč Iračanov je v Siriji, za njih skrbi jo združeni narodi. Imamo pol milijona palestincev, ki živijo v in okrog Damaska in za katere skrbi UNRWA. In Seveda smo mislili tudi na te begunce. To pomeni, da vse, kar počnemo, ko se pogovarjamo s srci, ko jih skušamo prepričati, prepričati da naj kaj storijo za lastno prebivalstvo, mora upoštevati torej tudi tveganje za ostale, naprimer begunce, ki so že v Siriji. In zato je bilo tako težko začeti ker ni bilo prav veliko humanitarne pomoči. Kako se tega lotevamo? Arabski ligi, Evropske unije želimo povedati, da moramo najti pravi način pritiska na sirsko vlado. Zagotiti moramo, da bodo izvedeli vsi, da obstajajo določene humanitarne potrebe In sedaj moramo torej, ustvariti humanitarno pot poleg politične in ne preveč mešati tega, teh dveh stvari. In sedaj smo dobili podporo veliko glavnih akterjev za to, da bi lahko spostavili sirski humanitarni forum. Pred nekaj meseci se je prvič sestav, drugič pa se je sestav, mislim, da pred tremi tedni v Ženevi. Moram reči, da gre torej za zgodbo o polpraznem ali popolnem kozarcu. Ne moram reči, da je šlo za nevreden uspeh. Lahko pa rečem, da sem ugotovil, da vsakokrat, torej vbakrat, ko smo se sestali na tem forumu, da je bil ustvarjen zagon, ki nam je dovolil, da smo dosegli napredek na humanitarnem področju. Prvi sestanek je bil zelo zanimiv, ker eh, naši sirski prijatelji niso bili prav uneti za sodelovanje. Po pogovorjih, po diplomatskih prezadevanjih pa so sodelovali in dobra novica je bila potem ta, da so še isti teden, torej 24 ur pred tem forumom, humanitarne organizacije dobile dostop do Damaska in potem ste lahko seveda slišali, ko je humanitarna premoč prišla v Homs in ostala mesta, kjer je ta bila potrebna. To je torej bil prvi uspeh za humanitarce, če pustimo eh, sirsko organizacijo rdečega pol meseca. In tukaj se želim zahvaliti tudi mednarodne organizacije rdečega križa, ki je tudi zelo dejavno sodeloval in ta odprta vrata so bila rezultat tega sirskega humanitarnega foruma. Običajno ne bi so predsedovali takšnemu postopku, vendar pa Kristalina, moj politični šef, je odločil, da bomo to temu so predsedovali in tako smo potem lahko prišli naproti tudi družini združenih narodov. Torej, nekako smo uspeli zagotoviti pomoč. Drugi sestanek se je zgodil pred tremi tedni in ta nam je dovolil, da se je začela misija glede ocenovanja potreb. Težava je v tem, da če ste v Siriji, pa če ne veste, kje so ljudje, kakšne so njihove potrebe, koliko bolnišnic je bilo bombardiranih, kaj se počne v različnih mestih, potem tvegate to, da bo pomoč namenjena krajem, kjer ni tako potrebna. In boste potem postali pristranski v konfliktu. In to je torej seveda mm, podpis smrtne usodbe vsake humanitarne organizacije. Zato moramo imeti zelo dobre analize. In spet govorimo po praznem, po polnem kozarcu. Dovolili so nam dostop oči so dovolili z veliko strokovnjaki, podali so svoje ocene in spremljali so jih srski predstavniki vlade, pa tudi so lahko stopili v stik z opozicijo. In tako so potem pripravili analizo, ki je bila poslana srski vladi, ta jo bi naj podpisala, in potem na dan drugega humanitarnega foruma smo dobili sporočilo, da priznavajo, da obstaja humanitarna katastrofa. Prvi so to priznali, da gre za milijon ljudi, ki so prizadeti. Spet, to ni končna rešitev. Nadrevati je treba eh, s prizadevanji za ustrezen dostop. In spet, ne gre samo za denar. 3 milijone smo že namenili na začetku, potem še 7 milijonov, nedavno pa smo namenili še 10 milijonov. V tem trenutku imamo, takoj ko bomo imeli boljši dostop, se bomo spet vrnili k vam, zato da bi uporabili rezerve za enovno pomoč ali karkoli drugega. Vendar pa pravzaprav gre za to, da bi blago lahko spravili v Sirijo. Moram reči, da je dostop še vedno precej težak. Imamo pa še dobro novico ta vikend. Debora Dvanoče, ki je nekdani vodja UNHCR v Damasku, nekateri se ga boste morda spomnili kot zunanjega ministra v Tunisu. Za kratek čas je bil in je torej resničen strokovnjak za sirske zadeve. Jaz tudi vem nekaj, on pa res ve veliko. In naših pogovorih ob robo nam je dejal, da moramo biti diplomatski. Rekel je, da volite mi, da se sam pogovorim s srci, opravijo svoje delo in sedaj je dosegel določen prelom, v smislu, da lahko sedaj UNHCR in ostali donatorji odprejo regionalne urade v, različni, v Damasku in različnih drugih mestih, Homsov in ostalih. Torej, počasi se stvari premikajo naprej. Ne bi rad rekel, da sem pretirano optimističen. Ne, ker so razmere zelo zapletene, vendar pa vsaj sedaj lahko vidim, da so ta prizadevna, prizadevanja, da ostanemo neutralni, pa da jih vseeno postavimo pod pritisk, obrodila nekaj sadov. Vsi si želimo, da bi vse skupaj potekalo veliko hitreje. In če bi kdo imel kakšno čarobno palčko in bi lahko nam omogočil dostop od celotne Sirije, da bi imeli tamponska območja in tako dalje, potem bi bilo to seveda zelo zanimivo, vendar pa realnost je kakršna je in mislim, da moramo to sprejeti. Verjetno se to ne bo zgodilo. In zame je to znak, da moramo ostati zelo vešeni, da moramo opozovati, kaj se dogaja. Moramo nekoliko pritiskati na vlado, vendar pa ne smemo biti preč politični vsaj ne na humanitarnem področju. Takoj, ko bomo to storili, bo vlada, ki še vedno v veliki mire nadzira promet, distribucijske centre in tako dalje, bo vlada zaprla vrata ne samo za nas, temveč tudi za veliko število akterjev na kraju samem. Sedaj sem pripravljen govoriti na kakršnokoli vprašanje, ki ga morda imate. kar precej ljudi se ukvarja s to temo. To zelo pozorno spremljamo. Moja komisarka je v neprenehnih stikih z vsemi akterji in mislim, da sedaj skušamo obrati resnično težko pot med eh, politiko, neutralnostjo in najti ravnoteže, ki je ključnega pomena za to, da lahko sploh kaj storimo. Govorili ste o srskih beguncih za njih skrbijo v Jordaniji, podpiramo begunce v Jordaniji in tudi v Libanonu. Imamo določene ponudbe za turško vlado, za sprejem beguncev in mislim, da moramo pohvaliti te sosednje države, ker so se resnično dobro odrezale. To seveda ne pomeni, da nimajo lastnih težav. Veliko težav imajo, so tudi pod velikim pritiskom, vendar pa smo, tudi, smo to tudi zato, da pomagamo njim. So tudi sodelovali pri Sirskem humanitarnem forumu. In še za konec naj povem, da v nasprotju s političnimi razpravami o varnostnem svetu, kjer veste, da imajo različni člani različna mnenja, Torej, nasprotju s tem je moja izkušnja, da so indici, er, uprostite, Rusi in Kitajci, zelo koristni. Nisem prepričan, ali smo resnično uspeli doseči to, kar je bilo potrebno, da se stvari ne bi še bolj poslabšale, vendar pa Kitajci in Rusi pohomentarni planeti zelo pomagajo pri posredovanju naših sporočil. Toliko na kratko. Če ima kdo kakšno vprašanje, prosim. Thank you very much. The floor is for Madame Kaiser. Hvala lepa, gospa Kaiser. Merci beaucoup. Merci. Najlepša hvala za vaše prizadevanje in osebno menim, da je vaša strategija ločevanja človekoljubne pomoči od politike edina možna pot, kajti pot v demokratsko Sirijo bo zelo dolga in mi se moramo držati te poti in vsega. Vsaka druga rešitev, ki bi bila bolj preprosta in hitra, bi privedla do regionalne katastrofe. Dobro sem spremljala naslednje. Danes v Siriji, eh, kar zadeva človekoljubno pomoč, smo priča določenim pozitivnim eh, spremembam in donatorji sedaj lahko eh, odpirajo svoje pisarne. Vi ste to sedaj eh, potrdili, vendar kakšne vrste pomoči pa imamo tu govorili ste o medicinski pomoči kako je pa z gotovino in podobno kajti ljudje potrebujejo tudi gotovino torej kakšne vrste pomoči imamo tukaj tu bi rada vedela drugič eh, marsikaj ste storili za to, da bi se približali sirijski vladi in eh, osebam, ki so pomembne za vašo misijo. Kako pa je z drugimi državami? Eh, ko sem na zadnje bila z gospo Gomez v Libanonu, je bilo približno 20 eh, tisoč eh, sirijskih eh, beguncev, se pravi blizu meje so bili in vlada je registrirala 10 tisoč beguncev na severu ob meji, ni pa registrirala in tega še vedno noče eh, pomagati sirijskim beguncem v Beki. E, torej ta vlada je na strani e, sirijskega predsednika in zato gre pri tem begunskem vprašanju za pomembno e, politično vprašanje. Naprimer, prišlo je do smrtnih žrtev pri Tripolisu in kako bomo pravzaprav uh, preprečili tudi eksplozijo Libanona. Torej, kako boste pomagali v tej situaciji? Torej, gospod Migati je postal libanonski premije in ko je prišel v parlament, sem, mu, sem ga vprašala, kaj lahko storimo, da vam pomagamo, ker je naloga pretežka. Rekl je, ni težav, nikogar ni v beki. In to očitno ne drži. Torej, kakšen je torej, uh, vaš pristop, kako ste se približali pravzaprav drugim vladam in kako se rešuje problem drugot? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ivo Vajgel, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vidim, da imamo prevajalce za slovenski jezik, pa bom se poslužil svojega maternega jezika. Tudi jaz izražam veselje, da ste spet med nami, gospa predsednica, čeprav bi vam bil privoščil uspeh. Ampak uspeh ste imeli in s tem ste tudi nas afirmirali. Hvala vam. E, bojim se, da ta Najprej bi se rad pridružil stališču gospe De Kajzer, da je zelo dobro, če vi, ki delate z humanitarno pomočjo, eh, imate distanco do politike. Bojim se pa, da imamo do političnih vprašanj v Siriji preveč distance mi. Eh, evropska diplomacija, evropska politika in tudi Evropski parlament. Eh, naše sodbe in razsodbe so površne, so izrasenega zelo poceni eh, ocenjevanja na osnovi stereotipov, ki smo se jih nabrali v valu takozvane arabske pomladi. Ne vedoč, da je vsaka izmed držav, kjer se je ta pomlad odigrala, ponekod je še pomlad, ponekod je že jesen, ponekod je že zima, da se je to igralo povsod po, po tamkajšnjih pravilih in tamkajšnjih eh, eh, eh, dejanskih stanjih. Eh, zato se mi zdi pomembno, da bi parlament poskušal priti do neke svoje bolj analitično podprte resnice oziroma pogleda v položaj v Siriji. Eh, danes je nekako eh, bolj popularno eh, govoriti o brutalnosti režima in nekako pričakovati in zahtevati, da ta režim čimprej odide veliko težje se je soočiti z bistvom sirske krize in z dejstvom, da je Sirija v mnogih stvarih popolnoma drugačna od številnih drugih držav, kjer smo že imeli podobne, podobne krize. Prejšnji teden sem imel priložnost biti v delegaciji Evropskega parlamenta v Izraelu. Eden izmed zanimivih razgovorov, ki smo ga imeli, je bil razgovor z uradnim predstavnikom izraelskega zunanjega ministrstva za medverske eh, odnose bivšim članom kneseta druzom eh, njegov, njegova poanta in njegova, njegova nujna, nujno sporočilo delegacije evropskega parlamenta je bilo da je treba vedeti kaj se bo v Siriji zgodilo s tistim trenutkom, ko bo padel režim, z vsemi manjšinami, ki iz svojih nekih razlogov, ampak podpirajo, podpirajo vlado. In eh, on je govoril tudi za, zaradi druzo, ampak očitno je bilo, da ve, kaj govori in da ve, zakaj je to nam zaupal to svojo bojazen. In najbrž je vedlo tudi zunanje ministrstvo, ki nam je takšnega sogovornika poslalo. Mislim, da premalo pošteno in premalo objektivno, ko gre za Sirijo, ocenjujemo vlogo in interese zunanjih dejavnikov od Katarja do Saudove Arabije, ne na vse zadnje do Turčije vsi oni imajo svojo igro v Siriji, igro, ki zelo odločilno vpliva na, na dogajanja v Siriji. Ob tem je vojna državljanska, ki se nakazuje, seveda še verska vojna, vojna med suniti in šiti in seveda poskus uh, uh, uveljaviti strateške interese velikih sil, ene na račun druge, vemo, o kom govorimo, ko omenjamo Kitajsko in Rusijo na eni strani in, in eh, Združene države Amerike in druge igralce na drugi strani. Zato mislim, da je nepošteno, če mi prepuščamo vse te odgovore in vse te dileme našim humanitarcem našim službam, našim agencijam, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo. Ta požar v Siriji je z vsakim dnem hujši. Jaz med igravci nisem posebej omenil Al-Kaide, ki igra svojo igro ne, in, in ki jo vidimo za terorističnimi napadi. Vlada ne, ne napada teroristično sama sebe, ne, nekdo drug je ta, ki, ki to dela. Ne. E, jaz seveda tudi nimam odgovorov, Jaz imam samo informacije, različne in zelo zaskrbljujoče. In mislim, da moramo iti posledi teh informacij, če hočemo biti resni in odgovorni kot Evropski parlament in kot Evropska unija in Evropska politika, Evropski del svetovne politike. E, na koncu končal bi s tem priznanjem, priznanjem e, komisiji in in, in, in, in uh, generalni direkciji za humanitarno pomoč, za to, kar dela in tudi vam osebno, zato ker ste pravzaprav zelo tankočutno dali svoje sporočilo glede političnosti in politične dimenzije dela in ambijenta, v katerem vi morate svojo nalogo opraviti. Mislim pa, da mi moramo svojo šele začeti opravljati. Hvala lepa. ne vem kakšno dodano vrednost lahko prinesemo temu briefingu, ki smo ga slišali danes. Razmere so različno, resnično težavne. Morda bi nam lahko povedali, ali obstaja kaj, kar bi parlament lahko storil, pa še nismo storili. Pravite, da viri so. Videli smo to že v razmerah nekdanje Jugoslavije in potem Peterburška skupina. Smo videli, da nismo bili sposobni uveljaviti miru. Mislim, da je področje, kjer bi morali biti bolj dejavni, je, da bi morali zahtevati spoštovanje primerja. Kaj se dogaja s tem propaganda je na obeh straneh, kar se premjerja tiče, zakaj ga ni mogoče vzpostaviti. Torej, kaj točno je pravi razlog? Če bi imeli primere, bi tudi humanitarno pomoč lahko dosegla več ljudi. Lahko poveste, kaj počnete s sosednjimi državami? Omenili ste Jordanijo, Libanon, Turčijo. Ali smo jim dali finančno pomoč? Vemo, kakšne so njihove potrebe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 pomembna opcija, ki jo moramo imeti. Seveda se strinjamo, da bi morali odpreti humanitarni koridor. Mislim, da potrebujemo resolucijo Združenih narodov, kjer bo večina držav podprla ta pristop. V varnostnem svetu sta dve državi to blokirali. Rusija in Kitajska, vendar pa mi moramo biti moralno zavezani temu, da bi pripravili to resolucijo Združenih narodov, ker nam pač to ni uspelo. In lahko vidimo, da Rusija pri sirski krizi igra zelo pomembno vlogo, veliko večjo kot Kitajska. In zato bi vas rad vprašal sledeče. Rusija igra zelo pomembno vlogo. Verjetno je to ključni akter. Seveda vas sprašujem, ali bi lahko mogoče uporabili tega ključnega akterja Rusijo, zato da bi odprli humanitarni koridor. Govori se o tem, da govorimo s Kitajsko, govorimo z Rusijo in da preverjamo, kaj lahko storimo, ko ločujemo politiko in človekoljubnost. Vendar pa sedaj moje vprašanje, kako to izgleda, ko se pogovarjate z Rusijo? Kakšna je možnost, da bi skupaj z njimi odprli takšen koridor? Kajti tukaj se vsi strinjamo, takšen koridor potrebujemo. Tudi jaz bi rada zastavila vprašanje ali dve. V skladu z vašimi dokumentom je že 55 tisoč beguncev približno porazdeljenih med Turčijo, Jordanijo, Libanonom, nekateri so celo v Iraku. Torej, tu gre dejansko zelo velik pritok beguncev v revne države regije, kjer ni struktur, ni sanitarnih, zdravstvenih struktur. In eh, vem, da se marsikaj eh, dela, da bi se dala pomoč. Eh, dejstvo pa je, da je pomoči zelo malo. Recimo Francija je dala 600 odej. In sedaj me zanima, ali ECO skupaj z druženimi narodi skrbi za to, da bi imeli prave eh, eh, centre za begunce, da bi se dejansko pomagalo tem, ki so eh, pobegnili pred gotovo smrtjo in ali se skrbi naprimer za zdravstveno situacijo, za sanitarno situacijo in Eh, ali bi lahko naprimer tudi naš odbor obiskal begunce tam, kjer so. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, hvala lepa tudi za odlično vprašanje, ki ste jih zastavili. Poskušal bom dati določene odgovore, vendar določenih odgovorov tudi nimam, zaradi tega, ker na nje enostavno eh, na določeno vprašanje odgovorov ni. Torej, Eh, jaz eh, govorim o humanitarni pomoči ne zaradi tega, ker nočem govoriti o politiki, temveč, ker moram pač dejansko ločevati med enim in drugim, eh, ker je to v mojem interesu. Jasno je, da je mirovni načrt Kofja Anana imel šest točk. Imel je dejansko tudi politične točke In med drugim pa je četrta točka bila humanitarna točka in jaz sem, če hočem ali nočem, del te operacije, sem torej del uh, humanitarnega odbora, ne samo mi, tudi Rdeči križ, UNOČA in tako naprej so podprli pristop Kofija Anana in mislim, da je to dejansko uh, veljavno v težavnih okoliščinah. Uh, vendar kljub samo lahko govorimo nekoliko o politiki, ker ste pač zastavili to vprašanje. Uh, to uh, ustavitev ognja ali premirje drži ali ne. No, mi seveda vidimo, kaj se dogaja na terenu. Ne drži. Vendar kljub samo obstaja nek uh, politični premik, kajti opozovalci Združenih narodov se uh, Eh, krepijo prihajajo in eh, če je malo eh, ljudi potem seveda ne morejo biti prisotni tam kjer so problemi če jih je pa več če jih je tristo jih je že več in je tudi več upanja torej z opazovalci na terenu bomo morda lahko storili nekaj govorite tudi o eh, Kitajski, o Rusiji in eh, jaz imam seveda lahko zasebne kore, eh, komentarje o njihovem prestopu v varnostnem svetu. Torej, ne glede na to, kakšen je bil njihov odnos v varnostnem svetu, moram reči, da so Eh, pomagali in so tudi dali določena sporočila Asadu in njegovi eh, vladi. Imeli smo seveda tudi eh, pogovore o tem, da morda pa le prihaja do nekega odpiranja. Vendar nekateri, ki imajo več verodostojnosti, lahko pač potegnejo določene niti. No, to lahko rečem, ne, ne da bi se strinjal uh, povsem z njihovo celovito politiko. Potem ste, gospa Dekajzer, spraševali o pogajanjih eh, čez eh, vikend eh, z Radonom Čjarjom. Torej, lahko potrdim naslednje. Gre za odpiranje štirih pisarn v štirih različnih krajih in tam bi imeli tudi določene izseljence, expatriates, eh, se pravi eh, osebe, ki prihajajo od zunaj in eh, bolj neodvisno gledajo na situacijo. Poglejmo, kako bodo stvari tekle, mi smo v stalnem stiku z njimi in mislim, da se tu vrata odpirajo. Sosedne vlade. Samo nekaj besedic o tem. Jasno je, naši veleposlaniki so v stalnem dialogu z libijsko, jordansko, turško vlado in s temi tremi državami smo zagotovili tudi večjo pomoč. Naprimer v dolini poteka eh, sodelujemo z eh, mednarodnim odborom rdečega križa z visokim eh, komisarjem za begunce z mnogimi nevladnimi organizacijami in povišali smo tudi naše financiranje za tri milijone za dolino beke In na ta način seveda želimo pomagati na področju zdravstva in izobraževanja. Ne vem, ali je to dovolj. Vsekakor so prosili za to, in eh, eh, primerno bodo tudi porabili denar. In če bodo eh, prosili za več, smo tudi pripravljeni. Torej, mi tu načrtujemo za to in mi smo tu. Isto velja za Jordanijo, tudi tu smo povečali podporo za določene eh, Eh, begunske centre, v Turčiji je nekoliko drugače, kajti v začetku naši turški prijatelji niso hoteli povedati, da imajo humanitarno krizo na svojem ozemlju, hkrati pa so sprožili eh, MIK, se pravi Center za spremljanje in informiranje in eh, štiri države članice so tu sodelovali, Avstrici, eh, so, mislim, da poslali neko uh, eh, eh, polsko bolnišnico in tudi druge države so pač odšle v Turčijo pomagati. Torej, če nas zaprosijo za humanitarno pomoč, smo tudi pripravljeni uh, ponuditi to pomoč. Potem pa situacija v Libiji, kot ste tudi povedali, je zelo komplicirana. Torej, to, kar mi tam počnemo, Eh, torej mora biti opravljeno z mero. Se pravi, mi ne smemo eh, zagnati vik in krik, da obstajajo problemi in konflikti. Mi se zavedamo eh, konfliktov s Hezbolo in tako naprej. Vendar govorim, a ja, Libanon. Bil sem že nekje drugim. Eh, vendar eh, mi vse zelo natančno spremljamo iz dneva v dan, stalno dobivamo poročila. In če menijo, da lahko storimo več, eh, bodo lahko zaprosili za to pomoč. Torej, naj se povrnem na politične vidike. Parlament je politični organ in ni dovolj, da govorimo o humanitarni eh, pomoči, pomoči. Moramo govoriti seveda tudi o eh, političnih vedikih. Morda pa jaz nisem najbolj primerna eh, oseba, da eh, storim in svoje naloge ne bom olajšal, če bom preveč eh, govoril o politiki. Za nas je pomembno, da nas odzunaj vidijo, da gledajo na nas kot eh, neutralno osebo in mi tudi dejansko želimo ostati neutralni v tem konfliktu. Gospod Weigel je tudi dejal, da je zelo veliko zunanjih eh, eh, intervencij v tej eh, krizi, ki se sedaj dogaja. Se pravi, to ni nekaj, kar bi bilo omejeno na notranjost države. Vendar, kot rečeno, ker se ukvarjam s humanitarno platjo, nočem preveč komentirati tega. Najlepša hvala, gospod Sorensen.